So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. Kolegice in kolegi, prosim, da kar zasedete svoje mesta, ker imamo zelo veliko na dnevnem redu. Prvo sporočilo ali prva točka na dnevnem redu je sprejem dnevnega reda. Točko 6 bomo obravnavali na koncu. Gre za ugovor skladu s členom 88, kjer gre za nadzor nad mesom. Kot drugo imamo na voljo vse jezike, razen estonščine in malteščine. Lahko obvestim o tem, da smo že sklenili delo za leto 2014. Eh, to seveda bo po novih eh, evropskih volitvah. Novi odbor bo pač lahko po maju 2014 eh, spremenil. Termini so za zdaj zastavljeni, tako da vsi eh, vemo, kdaj se bomo srečali. Imamo tudi skupino obiskovalcev, to so praktikanti, ki pridejo danes popovdne. Tolmači iz Luksemburga nas bodo obiskali na naši seji tudi na spletni strani, imamo obiska delegacije, pri čemer nisem sodeloval, šlo je za obisk v Washingtonu, to boste našli ne, na spletni strani odbora. 15. do 18. septembra je bila delegacija, Julija je bila delegacija v New Yorku. Naslednje sporočilo je delavnica o plastičnih odpadkih, ki bo potekala 26. septembra od 12.30 do 15.00 BH v PHS 7C50. In še eno sporočilo. Imamo javno razpravo o, o uredbi o uradnem nadzoru, ki bo potekala 14. oktobra. Med sejo našega odbora, kar ni najbolje. Potem imamo eh, fluoridne pline, o čemer bomo govorili v Štrasburu 2.6. oktober 11. in 27.11. še tretji termin. Kar zadeva zapisnike in sprejem zapisnikov, zapisniki z 19. 20. junija in 10. 11. julija so na voljo na spletni strani. Ni videti, da bi imel kdo kakšne pripombe k temu, s tem so zapisniki, sta zapisnika sprijeta. Nadaljujemo z Matijasom Grotem in poročilom o biocidih. Mogoče bo koga to presenetilo. Biocidi so spet na dnevnem redu, čeprav smo leta 2012 vse skupaj že sprijeli. Treba pa je vedeti, da se je bi tiho tapilo nekaj tehničnih pomanjkljivosti v besedila, zato moramo zadeve popravljati. Koordinatorje so imenovali kot predsednika odbora, gre za tehnično predelavo. Ne želimo vsega skupaj na novo pisati, ampak samo predelati in pa upraviti zadeve. Tako da imamo samo eno točko, o kateri bi morali govoriti, kar je smiselno pri Eki, ki je danes tudi prisotna in ki se bodo tudi oglasili, predstavniki se bodo oglasili. Vedno znova smo največ slišali da prihaja do težav, kar zadeva obračunske modalnosti. Pa nisem imamo rič, potem imamo eh, biocide in potem proračunske zadeve. Treba je ločiti proračuna za obe zadevi. S tem ima agencija eh, težave, to smo zvedeli v Helsinkih in mislim, da bi morali razmisliti o tem, a ne bi teh težav odpravili. To mogoče deluje na papirju, ampak v praksi se pojavljajo težave. Bi pa zato prosil uh, agencijo za. Die Kommission uns als Entwurf eingereicht hat, in Großteilen. S tem eh, bi uh, odprto razpravo, ne želimo, kot sem rekel, odpirati vprašanja na nova, želimo samo popraviti tehnične pomanjkljivosti, ki so se prihotapile v besedilo. Takšen je tudi moj pristop in najprej dobijo besedo pročevalci v senci, Krista Klas kot prva. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa tudi za kratko predstavitev. To je bila zelo tehnična tema je še vedno ob vseh predlogih eh, in eh, tem velikem svežnju. Se seveda zgodi, da neke stvari ostane odprtih, eh, ki v praksi pač ne delujejo. Poročevalcu se zahvaljujem za poročilo in za navajanje teh nujnih sprememb ni v našem interesu in tudi ne more biti v interesu parlamenta, da eh, ne bi delovala eh, ta uredba, ki mora delovati v praksi. Zato LS popolnoma podpira predloge eh, poročevalca. Bi pa pozorila še na eno odprto vprašanje. Želeli smo povedati, da bi radi preprečili tega, da bi nekdo sledil eh, v teh zadevah. Treba je zagotoviti pravice, tako da tisti, ki bi želeli skočiti na vozeči vlak, dobili še kakšne ugodnosti zaradi tega. Ko prihaja do obnovitve eh, dovoljen, je treba pri tem zagotoviti, da tisti, ki se priključujejo kasneje, niso v, vključeni v te prilagoditve. To bi bilo treba vključiti. To smo povedali že komisiji in prosimo tudi poročevalca, da to našo pripombo vključi. Ni videti, da bi želel še kdo besedo o tem. Lahko damo besedo tudi komisiji. Merci, monsieur le président. Écoutez, à ce stade-là, nous n'avons pas d'observation à faire, euh, si ce n'est pour. Hvala lepa. Nimamo nekih eh, posebnih eh, pripomb, lahko samo ponovimo to, kar ste povedali. In sicer, da je to predlog, eh, ki, katerega cilj je odpraviti določene pomankljivosti v originalnem besedilu in pojasniti tisto, kar ni dovolj jasno opredeljeno. Mislim, da bi to morali storiti tako, da ta predlog lahko sprejemamo čim prej. Kajti, eden od problemov je predvsem dajanje na trg biocidnih proizvodov. zato moramo delovati v skladu z 94. členom. Seveda pa je komisija na voljo za dodatna pojasnila. Pa je lepa tudi agencija za kemikalije imamo tukaj. Gospoda Dancik ni mogel priti. Tukaj je pa Luka Malm, ki je direktor za regulatorne zadeve. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Rad bi predstavil pogled agencije na ta dosje. Najprej naj povdarim, da je uredba začela delo veljati oziroma začela se uporabljati septembra in po dolgi pripravljalni fazi nam je uspelo uspostaviti ustrezne procese za praktično uporabo uredbe. Že sedaj sodelujemo z državami članicami in, in, so... in komisijo, dobivamo tudi ustrezne prošnje, tako da uredba deluje. Skrbno smo spremljali razprave v svetu in parlamentu od začetka, saj so potrebne spremembe kar zadeva vaš osnutek eh, poročila. Mi smo pozitivno nastrojeni glede tega, bi pa podal nekaj dodatnih eh, točk, o katerih je bi lahko odbor razmislil. Prepovezana torej, z proračunom. Trenutni 78. člen uredbe zajema zelo eh, strogo dikcijo glede proračunskih sredstev, kar je kontraproduktivno za iskanje sinergij med biocidi in ostalimi kemikalijami. Težko je najti določene povezave, zato bi si želeli eh, besedilo nekoliko eh, sprostiti ob upoštevanju finančne uredbe, kjer potrebujemo ločeno računovodstvo. E, za nas gre za to, da ustvarimo ustrezne sinergije. Druga točka, ki bi omenil, je povezana z izvajanjem uredbe, ki je pristojna za različne uredbe, biocide, pik, e, CLP in ostale. ta uredba ni namenjena harmoniziranemu pristopu pri vseh teh uredbah. Zaradi sinergetskih učinkov bi si želeli to vključiti v predloge sprememb. Že sedaj dobivamo zahteve od nacionalnih organov in komisije, da zagotovimo ustrezno izvajanje na nacionalni ravni, tako eh, da bi bilo dobro, če bi imeli ustrezno pravno podlago za to. To so osnovne točke, ki sem jih eh, želel omeniti. Hvala tudi za priložnost, da to omenim. Lahko pa izrazim tudi svojo zaskrbljeno glede dolgoročnega financiranja. Med eh, poletjem je komisija pripravila sporočilo glede sredstev za decentralizirane agencije za obdobje 2014-2020 in v tem sporočilu dejansko komisija predlaga, da črtamo sredstva za biocide, ne za eh, odstotek ali dve, to bi bilo običajno, ampak celo 45, za 45 odstotkov do 2020. 45 odstotkov, to je eh, zelo zaskrbljujoče za nas in na to sem vas želel, ob, na to sem vas želel upozoriti. Hvala lepa. Ja. Naslednji je Karl Schlüter. Strinjam se s poročevalcem. Tudi, če bi sam želel spremeniti nekaj v uredbi o biocidi, seveda bi se želel je to odpiranje pandorine skrinjice in to ne bi bilo najbolje. Če gre predvsem za to, zakaj smo se dogovorili, da bo zadeva bolje delovala, potem ne bi smeli spreminjati nič, kar se nanaša na harmonizacijo. Kajti v parlamentu in v svetu bo prišlo do problemov, veliko držav članice želi ohraniti eh, tukaj eh, soverenost in tukaj lahko naletimo na velike težave in popravki ne bodo začeli delovati tako hitro, kot smo to želeli. Kot rečeno, nevarno je odpirati Pandorino skrinjico in mislim, da ni najbolj modro, če to storimo. Hvala lepa. Nimam več e, prijav k besedi, hm, če nisem koga spregledal. Zdaj bi še prosil komisijo, da nam pove, zakaj 45 odstotkov manj sredstev za obdobje 2014-2020 na področju biocidov. Smo zato, da se zadeve izvajo v praksi, da imamo ustrezen nadzor in to lahko zagotovimo samo z ustreznim financiranjem. Zmanjšanje sredstev za 45 odstotkov je že resnično veliko. Lahko to komisija pojasni. Thank you, uh, Mr. Chairman. So indeed I can uh, eh, comment. Ali gospod eh, predsednik lahko nekaj povemo o tej točki? Komisija pred kratkim izdala sporočilo eh, parlamentu in svetu glede sredstev, finančnih sredstev za financiranje različnih agencij. Tukaj imamo ECO, in nove aktivnosti na področju biocidov, za kar je agencija tudi pristojna. V sporočilo komisije boste videli, da so sredstva za aktivnosti povezane z biocidi bistveno zmanjšana, kar je povedal tudi kolega iz eh, EHA. to je za obdobje 2019-2020, začetku delovanja, to se pravi 2014 do leta 2018, eh, so postavke ostale skoraj enake, kot eh, je bilo to menjeno v spremenjenem finančnem eh, izkazu iz avgusta. Torej, tukaj imamo eh, postavke 47-48 za prvo obdobje, v začetnem obdobju pa ostaja število osebe in vse ostalo enako kot eh, prej. Leta 2018 oziroma po letu 2018 pa bo prišlo do bistvenega zmanjšanja, kar je zapisano tudi v sporočilu komisije. Če dovolite, bi se nakratko vrnil tudi na komentar Ehe glede člena 78 in sicer drugega odstavka eh, tega člena, kar je pomemben člen v uredbi. Komisija ga je zapisala namenoma tako, kot ga je in to tudi ni bil predmet razprave v razpravah. To so vsi sprejeli brez komentarja. Namen tega člena je, da pojasniti, da proračun in eh, računovodski sistemi eh, različnih aktivnosti morajo ostati ločeni, tako da mora imeti agencija vse trezne naločeno no, računovodstvo za biocide in za rič ter ostalo. Vse te zadeve so seveda pomembne za ustrezno delovanje agencije. Je pa treba zagotoviti, da ko podjetja plačujejo pristojbine, morajo eh, biti te pristojbine namenjene za financiranje aktivnosti na določenem področju, ne gre pa za subvencioniranje drugih aktivnosti, ki jih prav tako izvaja agencija. Zato smo to ustrezno zapisali. Seveda se zavedamo, da prihaja do težav pri ravnoteženju proračunskih sredstev eh, na področju financiranja aktivnosti, ki so kaj z biocidi, ampak komisija meni, da ne moremo odpraviti določbe drugega odstavka 78. člena, ampak najti nek drug mehanizem, ki eh, bo omogočil reševanje problemov, ki jih ima EHA s tem Gospod Deman, boste še dodali kaj k temu? Um, Chairman, briefly, uh... Hvala lepa, bom kratek. Drži, kar je povedala komisija in sicer, da bo šlo eh, pri zmanjševanju sredstev predvsem za v letih 2019-2020, eh, vendar pa naj bi takrat začel popolnoma delovati tudi sistem izdajanja novih eh, dovoljen. In eh, ni pričakovati, da bomo imeli manj dela v tem eh, času, zato ne razumemo, zakaj nam bodo osebje skrčili za 45 odstotkov v tem obdobju. Zaskrbljeno se na, ne nanaša na neke naslednjih let, ampak na obdobje 1920 kar zadeva proračun in ustrezni člen. Mislim, da zahtevamo nekaj, kar je čisto v redu, če želimo spremembo tega člena. Osnovna načela bodo spoštovana. Naj vam dam dva primera, kjer se srečujemo z težavami. Naprimer, pri naših IT eh, eh, te orodjih, ki jih pripravljamo za različne uredbe, s katerimi imamo opravka in zelo težko je umetno ločevati račune in stroške med eh, različnimi pravnimi akti. To otežuje naše administrativno delo, kar bi si pravzaprav eh, zgleda, kot da bi morali imeti dve, tri različne agencije pod eno streho in temu bi se radi izognili. No, meni se to zdi zelo smiselno. Za delegacijo odbora za okolje smo vas obiskali in smo se zadeva ogledali. In eh, če imamo možnost eh, prihranka proračunskih sredstev z izkoriščanjem sinergij, potem bi to morali tudi storiti. In ne ustrajati v tem, da bomo natančno se držali z odstotkov, ki so predpisani. Krista Klans je eh, to tudi omenjala. Mislim, da bi se še morali posvetovati z poročevalci v senci in tudi z svetom, tako da bodo zadeve oblikovane tako, da bodo praktično tudi izvedljive, hkrati pa bomo lahko prihranili nekaj denarja, kar je mogoče. Koril Lepaš eh, za Aldej počvako v senci in Julie Gerling. Korin, izvoli. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, bom eh, zelo kratka. To je bil rezultat eh, dolgih pogajanj in pogovorov. Prišlo pa je do, tehnič, do določenih tehničnih težav, ki jih bo treba popraviti tako, da bi lahko to uredbo uredo uporabljati, ker uredba že velja, moramo delovati zelo hitro, tako da se izognemo eh, nehotinim posledicam, ki bi lahko iz tega izhajale. Politični vidik smo že rešili v letu 2012, tako da ne bomo ponovno odpirali eh, tega vprašanja, ampak moramo samo tehnične zadeve odpraviti v zvezi za to uredbo. No, tukaj nam nameravajo odnesti našo zastavo, kot zgleda. Judy Gerling je naslednja. <laughs> Judy Gerling, veste. Thank you, Chairman. Um, first of all, I'd like to thank you for your report. Um, I think it very accurately reflects. Eh, hvala lepa. Mislim, da smo prišli do dogovora, eh, da si bomo pogledali samo tehnične popravke. Kot poročevalka v senci bom to z veseljem tudi storila. Veliko eh, sprememb se nanaša na prehodne določbe. O tem smo na dolgo in široko razpravljali med eh, pogajanjih eh, v drugi obravnavi. Ta pogajanja so bila zelo dolga in naporna in vem, da je gospa Klas zelo trdo delala in si prizadevala za mm, kompromise na tem področju. Imeli smo težave tudi s polskim eh, predsedstvom v tistem času, tako da je vse potekalo eh, zelo eh, težavno. Kot gospa Lapaš pa bi povdarjala, da se moram izogniti skušnjavi, da bi si pogledali zadevo bolj široko, ampak se moramo sredotočiti na te pomanjkljivosti. Sama bom vložila nekaj predlogov, ki se bodo nanašali na tehnične izboljšave besedila z veseljem se bom posvetovala tudi z drugimi poročevalci v senci, tako da se bom lahko omejili na minimum. Ar pa gre za pomembne zadeve, s katerimi se po moje moramo okvarjati, brez da bi povzročali velike težave. Hvala lepa. No, če bo to povezano s težavami, bo odvisno od amadmajev, ki jih boste vložili. V uvodu sem že povedal, da želimo zadeve enostavno speljati, da želimo popraviti samo tisto, kar je, predstavlja določeno oviro. To so omenjali tudi drugi poročevalci senci, da nima smisla odpirati pandorine skrinice, ker se lahko zgodi, da je potem ne bomo več mogli zapreti. Zato sem zato, da zadeve poenostavimo in se osredotočimo na eh, sinergijske učinke in kaj to pomeni za eh, proračun IHE. O tem lahko govorimo, pri vseh ostalih zadevih pa nima smisla, da odpiramo široko razpravo. Mogoče bi eh, se lahko tudi vnaprej sestali, preden pridejo amadmaji. Prav, potem smo prišli do konca te razprave. Imamo rok 27. september, 12. 17. oktober bomo glasovali v odboru in potem bomo videli, kdaj bo zadeva prišla na plenarno zasedanje. oktober bom tudi dal eh, predlog za sprejem eh, v prv, prvem branju, tako da bi čim prej uveljavili te popravke. Hvala lepa. Hvala lepa za vse predloge. Zdaj pa prihajamo na naslednjo točko. To bo peta točka dnevnega reda, kjer gre za ogovor v skladu z členom 882 poslovnika glede zdravstvenih trditev in Renate Zomer dobi besedo. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Zdravstvene trditve, neskončna zgodba od 2006 velja, nič pa ni oveljavljeno. To, kar se izvaja, je zelo sporno v celotnem parlamentu, v vseh političnih skupinah. Toliko za uvod. Komisija je dopustila trditev, da oglikovi hitrati prispevajo k normalnem delovanju možganom. To je seveda splošno znano in tukaj ni nobenega ogovora. Problem pa je, da je komisija sama brez znanstvene podlage sprijela omejitve za uporabo te trditve. Kaj ti to zdravstveno trditev naj bi uporabili samo, če proizvod zajema vsaj 20 eh, gramov eh, oglikovih hidratov razen poliolo, eh, če ima nizke sladkorje, 5 gramov na 100 gramov ali pa nima dodatnega sladkorja, ampak samo naravni sladkor. Kakšne argumente imamo proti tej novi zdravstveni trditvi? Gre za načeljne argumente. Določitev prehrambnega profila je v nasprotju z uredbo o, o zdravstvenih trditvah. Uvedba Eh, nekih omejitev eh, hranilnih, eh, hranilnih snovi, pomeni določen nov profil, kar pa bi morali speljati v skladu z četrtim členom, kjer imamo tudi vsebnost maščobe in soli. Čeprav so ti profili Če bi na, čeprav bi naj, mor, naj bili ti profili pripravljeni že leta 2009, komisija doslej še nima nekega koncepta za profile hranilnih eh, snovi. Zato poskušajo na ta način skozi zadnja vrata spraviti to skozi. In temu se opiramo. Kot rečeno, je komisija samovoljno uvedla eh, to možnost uporabe zdravstvene trditve. EFSA je podala znanstveno mnenje, ki ne predvideva nikakršne uporabe za takšno trditev. S tem komisija z, dolož, z določanjem omejitve uporabe prisega svoj mandat, saj je vezana na mnenja EFSA. Poleg tega je predlagana zdravstvena trditev in na eh, področju porabe te trditve v primerjavi z drugimi trditvami nekonsistentna. Zredi tega, ker pri drugih trditvah komisija ni uvedla neke omejitve uporabe. Naprimer, eh, oglik, eh, rastopine z oglikovimi hidrati, kjer imajo tudi predpisane zdravstvene trditve, še ni predvidena omejitev oziroma določen odstotek hranilnih snovi. Tudi pri čokoladi, ne glede koliko uh, uh, mora biti kakava, kakav naj bi prispeval k, cir k normalni cirkulaciji, normalnem krvnem pretoku in tudi ni predvidena določitev vsebnosti maščob, kar pomeni, da komisija tu pri enem proizvodu določa mejne vrednosti za sladkor, maščobe ali sol ali za karkoli, pri drugih pa tega ne počne. To je nedosledno, neznanstveno in za uporabnika to ni razumljivo zelo eh, sporno je tudi razlikovanje, ki ga upravlja komisija med eh, naravnem, naravnim in dodanim sladkorjem v proizvodju. Nihče ne želi spodbujati prodajo uh, žitaric eh, za zajtrk, ki se bijo veliko sladkorje, ampak eh, kje so razlike med naravnim eh, sladkorjem in dodanim sladkorjem? Tukaj nimamo znanstvene podlage za razlikovanje. To je spet nekaj, kar vsi vemo, da glukoza omogoča normalno delovanje možganov. In tukaj je vse eno, ali je ta sladkor dodan, ali je že vsebovan. Sladkor je sladkor zato naj spomnim vse politične skupine, v eh, uredbi je zahtevano označevanje skupne vsebnosti sladkorja, brez razlikovanja, za kakšen sladkor gre. Gre torej za načeljno odločitev in prosim, da se temu ugovoru pridružite saj ne gre, da bi komisija kar samovoljno odločala pri posameznih proizvodih, kako se bodo zdravstvene trditve uporabljale tako ali tako. Tudi ne gre, da bi komisija tako zelo ignorirala znanstvena mnenja. To se mi zdi tudi zelo čuden način obravnavanja potrošnikov. Prav tako se mi zdi čudno, da komisija ponovno, in kar se tudi zgodilo prvič, izvaja lobiranje v Evropskem parlamentu, torej uradniki komisiji tu politično lobirajo, kar se mi zdi zelo fascinantno v negativnem smislu. Se ne morejo mm, nekaj odločati, potem pa pošiljati lobistične papirje po Evropskem parlamentu. Iz medijev sem izvedela, da so socialisti in demokrati, pa tudi zeleni odločili, da se ne bodo pridružili temu govoru z utemeljitvijo, da so načeloma za eh, propil, hranilne eh, profile. In eh, da sem se jaz temu vedno opirala in zdaj ne bodo mene podprli z tem, da bodo podprli ugovor. Ampak, eh, dragi prijatelji, to se mi zdi napačen pristop. Tukaj ne gre za ideološke odločitve, gre za znanstveno ozadje. To od mene že poznate, zato se vedno zauzemam in za konsistentnost sistema. Uredbo imamo o zdravstvenih trditvah, vendar je ne moremo izvajati, ker nimamo ustreznih eh, profilov za vsebno shranjenih eh, snovi in ne gre, da bi samo voljno ocenjevati posamezne proizvode. EFSA pravi, da to ni mogoče storiti, da je to nesmisel. Komisija pa pravi, no, mi pa to hočemo in bomo zdaj določili mejne vrednosti. In še enkrat eh, o uredbi o označevanju eh, živilskih proizvodov. Tukaj imamo, tam imamo celo poglavje, ki se ukvarja s tem, da ne smemo imeti zavajajočih informacij, kjer je nekaj zapisano o eh, sladkorju in da eh, sladkor ne smemo povezovati z pozitivnimi vplivi na zdravje. In v uredbi o informacijah o prihranih eh, izdelkih se kot enota za označevanje eh, sladkorja vzame celotna vsebnost sladkorja, ki se ne deli na različne sladkorje. In če želimo napredovati pri pravi zakonodaje, moramo biti dosledni tudi pri eh, tej točki, pri eh, teh eh, zdravstvenih trditvah, katerim ugovarjam in prosim za podporo. Hvala lepa. Kot naslednja je Korin Lapaš. Zelo na kratko. preteklosti nismo bili uspešni uh, s tem. Izgubili smo samo za nekaj glasov. Sama nasprotujem temu, kar je tukaj povedano. Moramo se odločati v korist potrošnikov pa se mi zdi, da zdaj temu ni tako. Moramo omogočiti nek. Vse skupaj je sedaj eh, v stagnaciji. Začetno navdušenje v Italiji se je poleglo. Različne politične stranke od levice do desnice so napadle ta projekt. Nekateri so prepričani, da lahko vse skupaj ogroža okolje in eh, pripričani so, da bi na ta način ogrožili našo okoljsko politiko. Spet drugi pa pravijo, da to finančno ni izvedljivo in da tudi ne bo učinkovito. Zato menim, da je Chris Davis v svoje poročilo zelo dobro vključil vse te vidike. In v svojem prispevku je to tudi v podrobnostih um, opisal. Mislim, da bi se morali najprej osredotočiti na poglavitno ulogo, ki bi jo morale prevzeti države članice. Zlasti, kar se tiče jamstva za shranjevanje. To je verjetno poglavitno vprašanje, s katerim se moramo ukvarjati, preden se začnemo spuščati v podrobnosti. Potem bi rada spregovorila še o javnem financiranju in pa o tem, da eh, nimamo konsensa eh, v javnosti. Upam, da nam bo uspelo o tem voditi temeljito razpravo in da se bomo kasneje posvetili tudi podrobnostim. Sicer nam ne bo uspelo preseči tega zastoja in enostavno ne bomo prišli naprej kajti eh, ne moremo biti optimistični. Zahvaljujem pa se eh, poročevalcu in veselim se razprave, ki bo prenesla tudi konkretnih rezultatov. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu SND Andres Pereira Rodrigo. Hvala, predsedujoča. Eh, razpravljali smo že o tej temi in zdaj imamo izmenjavo mnen. Najprej želim gospodu Davisu čestitati za upravljeno delo. Gre za dobro poročilo, ki lahko prispeva k temu, da se razvije ta tehnika CCS v Evropi. Izpolnjuje tudi cilj, eh, ki eh, si ga je zastavila komisija. In zato je treba še pojasniti določene težavne teme povezane. Uh, Eh, povezane s to tehnologijo, določene države so zadržane do nje, Italija, prav tako Španija. Mislim, da je to dober način boja proti podnebnim spremembam. E, torej v vseh e, scenarijih, e, da se ohrani temperatura oziroma zvišanje temperature pod dvema stopinjama, mislim, da lahko e, To dosežemo tudi z uporabo CCS, poleg tega pa z obnovljivimi viri energije in drugimi tehnikami. CCS je pri um, tem tudi uh, element, ki ga moramo upoštevati. Uporablja se že v številnih državah, predvsem uh, severnih državah, na Danskem, v Nemčiji in teh številk uh, ne moremo uh, pozabiti. Uporaba fosilnih goriv se uh, sicer zmanjšuje, ampak še vedno bodo predstavljali večji delež energetske mešanice v Evropi. Eh, poleg tega pa bodo države, ki najbolj onesnažujejo planet, kot sta Indija in Kitajska, še naprej uporabljali uh, te fosilne uh, vire energije. Eh, sistem CCS bi morali uporabljati ne samo v Evropi, morali bi ga tudi izvoziti v ostale dele sveta, kjer se um, ehm, fosilna goriva še vedno um, množično uporabljajo. Treba se je boriti proti podnebnim spremembam, to je globalni boj in eh, ne smemo pozabiti, da so države, ki najbolj nasnažujejo, še vedno v veliki meri odvisne od fosilnih goriv. Zato je treba poskrbeti za nov impuls tehnologij CCS. Eh, treba je pokazati tudi eh, študije, treba je izvajati določene projekte in pokazati na eh, potencial te tehnologije. Cena CO2 je pod 40 evri in zato ni spodbud za vlaganja v to tehnologijo. Mm, določeni poskusi so bili, ampak so bili paralizirani. E, torej, programi, ki so bili predvideni, e, te programe bi morali ponovno e, zagnati, zaenkrat ne morejo biti aktivirani zaradi preniske cene CO2. Zato se mi zdi, da so ukrepi, ki jih predlaga gospod Davis, dobri. Države članice bi morale Eh, pomagati, da se ti projekti ponovno zaženejo. Mislim, da bi dodatni sklad, kot je predlagano, eh, tudi bil dober. Mislim, da je to dobra ideja. Eh, komisija bi morala tudi zastaviti cilje glede CCS do leta 2020. To bi bilo tudi dobro. Tako bi lahko spodbujali projekte v državah članicah. Lahko bi mobilizirali tudi zasebno financiranje. Eh, certificiranje eh, CCS, certifikati za proizvajalce ehm, izpustov CO2, mislim, da je to tudi dobra ideja. Eh, potrebujemo tudi norme glede shranjevanja CO2 in pa pravila za podjetja, ki to izkoriščajo. Energetska učinkovitost eh, mora biti naš dolgoročni cilj za boj proti podnebnim spremembam. Eh, CCS pa je tukaj lahko eh, nek dopolnili element. Ne gre za to, da bi morali izbrati med obnovljivimi viri in CCS. Gre za to, da se oba uh, elementa dopolnita. Uh, Vedno, ko govorimo o podnebnih eh, spremembah, moramo upoštevati več opcij. Ne gre za izbiro med enim ali drugim. Eh, pogosto pa je stvar predstavljena tako in zato me veseli, da je gospod Davis izpostavil, da eh, ne gre za izbiro med obema. In upam, da bomo stvar ustrezno rešili. Hvala. Lepa zdaj pa za zelene vse to hasi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu za upravljeno delo, ampak nažalost se ne morem popolnoma strinjati z vsem, kar pravi poročevalec in kar predlaga v svojem osnutku poročila. Menimo, da bi morali razlikovati med uporabo CCS-a v proizvodni energije in uporabo CCS-a v industrijskih postopkih, kjer nimamo alternative. Pri proizvodni energije imamo vrsto alternativ. Naprimer z proizvodno jekla ali cementa pa še druge alternative, ki nam omogočajo zmanjšanje emisij CO2. Ker pa zadeva, ker zadeva energijo, smo že priča hitremu razvoju industrije obnovljivih virov in hitremu zmanjševanju cen. Tako da se ne strinjamo s tem, da bi morali imeti posebne spodbude, ki bi se financirali iz javnih sredstev. V času vrčevanja ne moremo spodbujati podeljevanja subvencij za e, projekte CCS v okviru proizvodne energije. Mislim, da bi bilo najboljše če bi sprejeli standarde glede emisij. Podprli smo zamisel, da bi vzeli 350 gramov CO2 na kilovatno uro pri proizvodnji elektrike. Potem smo imeli direktivo od CCS-ov na mizi pred eh, petimi leti ki pa ni dobila večine niti v parlamentu. Zanimivo je, da novice iz Nomesosa iz eh, Amerike glede emisijskih standardov, ki jih je sprijela Obama administracija, kažejo, da bi te omejitve pomenile, da sploh ne bi eh, mogli zagnati novih termoelektran brez CCS-a. Ker zadeva proizvodno energije. Si prizadevamo za emisijske standarde, pa tudi strukturne ukrepe za krepitev trgovanja z emisijami. Oba ukrepa bi prinesla dodatne koristi in potencijalno prispevala tudi k investiranju v CCS. Kot sem že omenila, za, pro, za industrijsko proizvodnjo jekla ali cementa. je zelo malo opcij za zmanjšanje emisij CO2. Emisije pa moramo zmanjšati tudi v teh sektorjih, če želimo doseči cilje zmanjšanja CO2, ki smo si jih zastavili. Skratka, strategija bi lahko bila drugačna. Lahko bi razmislili o ukrepih za spodbujanje investicij v CCS v povezavi z industrijskimi procesi. Ampak to je nekaj, o čemer moramo razpravljati v skupini. Osebno pa menim, da je to možna opcija. Tako da upam, da bodo tako poročevalci kot tudi druge politične skupine razmislile o tej možnosti razlikovanja med proizvodno energije in drugo industrijsko proizvodnjo. Hvala. Hvala lepa. Satu Hasi. Judy Gerling je naslednja. Um, najprej se opravičujem gospe rosbach ki je poročevalka v senci žal se danes eh, slabo počuti tako da boste morali poslušati mene hvala krisu za pripravljeno poročilo eh, razumemo frustriranost eh, pri krisu vemo kako se zauzema za to temo Poročilo, ki ga je predstavil, pomeni kvantni skok eh, in razmisliti moramo, koliko od tega je izvedljivega, če se bomo morali osredotočiti samo posa na posamezne dele. Še posebej me skrbi pred eh, predlaganje evropskih sredstev, evropskih projektov v tako širokem eh, obsegu mogoče bi spodbude lahko prinesle več kot eh, prisile, kar vas bo mogoče presenetilo z naše skupine. Ampak o tem bo treba razmisliti. Sploh na področju finančnih modelov, ki so zelo oteženi zaradi padca eh, cene oglika. Nekaj bo treba storiti. Strinjamo se, da je bil CCS zapostavljen eh, v zadnjem času. In kar zadeva industrijske, industrijsko proizvodnjo in industrijske procese, se eh, pogosto pritožujemo nad uhajanjem oglika. In eh, po drugi strani pa bi morali spodbujati CCS v teh eh, panogah, kar bi pomenil, pomenilo tudi ohraniti delovno na mesta, kar je bistveno bolje, kot da nam ta spežijo na tuje. Podpiramo tudi več raziskav na tem eh, področju in to ne samo eh, raziskovalnih eh, projektov, ampak mogoče tudi kakih industrijskih projektov. Pripravili bomo svoje amadmaje, ampak. A, Vsekakor se zauzemamo za spodbujanje CCS-a. Hvala lepa. Naslednji je Viktorijo Prodi. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi kolego Davisu za trdo delo, ki ga je vložil v pripravo tega poročila. Ne morem se strinjati z tehnologijo ločevanja in zajemanja CO2, kajti veliko energi večina energije, ki se proizvaja v termoelektrarni, bi se porabila za eh, ta postopek ločevanja in zajemanja CO2. Tako da se mi to ne zdi smiseln pristop. Chris Davis je omenil dva problema. Po eni strani problem eh, nadaljevanja uporabe kjotskega protokola. Tukaj bi se morali obrniti na komisijo, ki bi morala pripraviti nove predloge za naslednjo konferenco podpisnic. Eh, Predlogi, ki bi upoštevali tudi izjavo z Balija eh, glede skupnega in diferenciranega pristopa, toliko o okvirnih pogojih. Je pa tukaj tudi nekaj, s čemer se lahko strinjam. In sicer, da ne bi smeli oglika uporabljati za zgorevanje, preko pirulize bi morali oglik eh, pretvoriti v vodik. Na ta način bi dosegli bistveno več in eh, bi oglik bistveno bolje tudi izkoristili ta način bi, lah, bi olajšali tudi odpravo, torej eh, bi olajšali ločevanje in tudi zajemanje CO2. Eh, eh, tehnologija CCS. Oziroma tehnologija, ki bi jo uporabili za proizvodno vodika, bi pomenila, da bi lahko popolnoma izključili izgorevanje. In eh, to bi pomenilo tudi velike prednosti v primerjavi z sedanjo situacijo. Če že CCS, potem na tak način, kot sem ga opisal. In sicer, da tukaj izkoristimo vse možnosti, ki jih imamo. Na ta način bi bilo ločevanje in zajemanje CO2 tudi bistveno cenejše. In potem bi to dejansko nekaj prineslo. To bi bil resnično nov pristop in napredek tako proizveden vodik eh, v postopku pirolize bi lahko uporabili tudi v industrijskih procesih, o katerih ste govorili. To bi bil nek velik korak naprej v tehnologiji in to bi okolju res nekaj prineslo. Hvala lepa. E, imamo tudi kolegico iz eh, ITRE, Viki Ford, ki sem jo prej spregledal, zato je zdaj takoj predajem besedo. Hvala lepa, sem pročevalka za odbor ITRE in vidike, ki jih mi pokrivamo. Zahvaljujem se poročevalcu za njegovo poročilo in upam, da bomo lahko tesno sodelovali med odboroma. In smo malce pred vami, smo že vložili amadmaje, oziroma kolegi so vložili amadmaje in danes popovdne bomo o teh amadmajih razpravljali. Ampak mnogo od komentarjev, ki ste jih podali tukaj, so bili podani tudi v našem odboru. Brez eh, CCS-a, to napravijo vsi strokovnjaki ne bomo mogli izpolniti dolgoročnih ciljev za zmanjšanje emisij CO2, ki smo si jih zastavili. Drugič, danes smo se sestali z neodvisnimi strokovnjaki, ki ocenjujejo, da če CCS ne bo v tem svežnju um, oglično neutralnega gospodarstva, potem bo prišlo do povečanja stroškov za 40 odstotkov, kar pomeni, da nujno potrebujemo CCS v tem svežnju, če bomo vse prepustili obnovljivim virom energije in če bomo druge, bo to pomenilo povišanje cene energije za 40 odstotkov. Sličali smo, da je nujno okrepati na tem področju. V drugih delih sveta na tem področju že ukrepajo. In ti ukrepi so pokazali, da tehnologija deluje. Mm, seveda se tukaj pojavlja vprašanje zaupanja eh, ljudi in lahko razumemo posamezne države, ki se to opirajo. CO2, naprimer, ni goljivi plin. To je prvo, kar je treba razložiti ljudem, da je tveganje nekoliko drugačno. In za takšno vprašanje si bomo morali vzeti nekaj časa, tako da bomo ozvestili prebivalce. Če se države članice odločijo, da bodo sodelovali v dolgoročnem prevzemu odgovornosti, kar se trenutno dogaja na, v Kanadi, kjer imajo že eh, dolgoletne izkušnje z eh, skranjevanjem CO2, -ja. potem eh, to lahko naredijo. Seveda je treba pomisliti na eh, zdržnost evropskega proračuna, tega se zavedamo. Lahko pa bi vnesli določeno prožnost v proračun za pokrivanje tega področja. Mogoče to ne bi nujno pomagalo. Glede se vidimo težave pri eh, izdaji dovoljen za to vrstne projekte. De, priprav teh dokumentov, teh dovoljen je zapleten postopek, ki nekaj časa traja v državah članicah. Zato ne moremo pričakovati, da bomo za tak projekt CCS dobili eh, gradben dovoljenje tako hitro kot eh, naprimer za veternice. Sej imamo tukaj ključne kompleksne postopke načrtovanja. Evropski parlament je dejal, da bi morali zagotoviti ustrezna sredstva, moramo pa upoštevati, da ti postopki nekaj časa trajajo. Kot rečeno, CCS obstaja, ga potrebujemo, ga uporabljajo v drugih delih sveta in eh, deluje in lahko CCS uporabljamo. Lahko ga uporabljamo, dokler uporabljamo fosilna eh, goriva. In lahko zagotovimo sredstva na tak način, da bomo upoštevali tudi predpise eh, držav glede izdaje gradbenih eh, dovoljenj. Hvala lepa in zdaj Linda Magaven. No, ni mi treba kaj veliko povedati, kaj ti kolegi so že marsikaj povedali, s čimer se strinjam. Naj povdarim to, kar je povedal Andres Ferelio. Če tudi eh, se gibljamo v smeri eh, pridobivanje energije iz manj oglika, še zdaleč nismo tam. Tukaj imamo neko aplikacijo na mojem iPadu, kjer eh, imam napisano, koliko, koliko emisij CO2 prihaja iz kakšnih energentov, eh, 36 eh, iz plina, 6 iz eh, oglika in podobno. Eh, In če si pogledamo te emisije, potem eh, se moramo zavedati, da nam ne bo uspelo doseči ciljev, če ne bomo naredili nekaj resnega. In v nekaterih državah, eh, tudi moji, eh, zdaj uporabljamo več oglika, ker se je pocenil. CCS torej daje neko perspektivo za proizvodno energije na kratki rok. Mislim, da smo tukaj so glasni, kar zadeva industrijsko proizvodno, če imate jeklarsko proizvodno ali cementarno in eh, druge panoge težke industrije. Tukaj ne bo mogoče zmanjšati njihovih emisij CO2 brez eh, neke oblike CCS-a. Če pa se bomo osredotočili samo na industrijsko proizvodno, potem ne vem, če nam bo uspelo eh, tehnologijo ustrezno uveljaviti. V moji regiji poteka projekt zelo počasi, da bi povezali elektrarne in eh, težko industrijo. In gradijo se tudi cevovodi za uh, odvajanje CO2. -ja. Skratka, mislim, da. Se strinjamo glede industrijske proizvodne, ampak mislim, da to ne bo zadoščalo in me veseli, da imamo danes to razpravo. Hvala lepa. In zdaj smo prišli do konca te razprave. Ugotavljamo, kar je jasno tudi iz prispevkov. No, sem pozabil gospod Hübner. Hvala lepa. Čisto na začetku sem se že eh, prijavila. Imam določeno težava, ki jo je Kri zelo dobro opisal. Na zadeve smo mu pozorili. Začetek je bil dober, želi smo spostaviti evropske centre za shranjevanje CO2, zajem CO2. -ja in na ta način bi lahko rešili problem emisij CO2 v proizvodnji energije. Potem smo ugotovili, da mm, sploh niso krivi proizvajalci energije, ampak da smo krivi tudi mi, kajti po eni strani želimo na varen način zmanjšati CO2, po drugi strani pa nimamo nekega družbenega konsensa glede shranjevanja CO2. nimamo nekih eh, realnih projektov, kjer se nekaj načrtuje, prebivalci vedno protestirajo, kar pomeni, da zadeve ne delujejo ali nismo dali dovolj informacij ali kaj drugega. Tako da ljudje ne verjamejo v varnost eh, te tehnologije. Odgovornost se je prenesla tudi na proizvajalce vendar pa je odgovornost tudi pri nas, tudi mi moramo prispevati k zmanjšanju tveganja. Vse to bi morali dati prednost rešitvam, ki so varne. Raziskave morajo teči naprej, treba še naprej iskati nove metode za boljši izkoristek obnuljivih virov energije obnovljivi viri energije so seveda zelo dobra rešitev, vendar pa takšne energije ne moremo povsod eh, proizvajati v enaki meri in tudi ne moremo shranjevati. Zato moramo upoštevati rešitve, ki jih ponujejo vse države članice. Sodelovati moramo. Države članice namreč tukaj ne sodeluje med seboj. Komisija pa eh, bi morala podati, pa podaja evropsko uh, sliko, ne po državah članicah. Ampak dejstvo je, da emisije CO2 niso problemi, ki zadevajo posamezne nacionalne države, ampak gre za svetovni problem. Torej, kadar uh, podajamo predloge, morajo biti takšne rešitve tudi univerzalne. In potem moramo poštevati mnenje vseh zainteresiranih strani. Če bomo to omejili na nacionalno raven, potem bo to pripeljalo do tega, da bodo posamezne države članice proti. Tudi kar zadeva zasebna podjetja. Veliko govorimo o javno-zasebnih partnerstvih, ki jih želimo spodbujati, ampak kako naj se to zgodi? Tukaj bi morali pokazati eh, postopke, kar pomeni, da bi morali podpirati raziskave. Na vseh področjih eh, ne smemo izključevati ne enega, ne drugega. V Evropi spodbujamo namreč tudi energijsko mešanico Evropa pa tudi ne more eh, se obdati z visokim zidom in lepo živeti in se tako odmeti od eh, preostalega sveta. Zato moramo oblikovati rešitve, ki bodo uporabne povsod. Čez eh, meje posameznih regij, držav in kontinentov. Torej, niso ene rešitve boljše in druge slabše, ampak so samo različne in imajo različne tehnične specifikacije. Hvala lepa, gospa Hübner in tukaj smo na koncu. Naj povem še same nekaj. Kon CCS smo zjahali skoraj eh, do eh, smrti. Želeli smo imeti 12 eh, pilotnih projektov in <laughs> zadeva je šla totalno v maloro. Skratka, sistem se ni oveljavil in eh, po mojem mnenju nima nobenega smisla. Ekonomski nesmisel bi bil, da to vedemo pri termoelektrarnah. CCS ima smisel samo tam, kjer nimamo alternative v jeklarstvu, v cementarnah. Tam, kjer nimamo možnosti nadomestka, kjer nimamo drugih alternativ, tam je CCS smiseln. V obrazložitvi Krisa Davisa je omenjen, da so stroški preprečevanja emisij nižji pri CCSO. Mislim, da še vedno preveč spodbujamo veternice na morju. Mislim, da ribe ne potrebujejo toliko elektrike kot ljudje. In v zelo ogromnih enotah in poljih prezvajajo minimalno energije, kar se mi zdi smiselno. Mislim, da imamo druge alternative, naprimer proizvodna eh, elektrike iz eh, plina, tako da ne bi smi. Zato bi morali bistveno več energije uporabiti za razmišljanje, kako eh, poiskati nove rešitve, ne pa samo, da pumpamo CO2 v podzemlje. Skratka, CCS tam, kjer nimamo alternative. In tukaj bi morali porabiti več časa, kako nam bo uspelo, da, bo jeklar, da bomo jeklarstvo, cementarstvo ohranili v Evropi. Tukaj se moramo sredotočiti in se ne ukvarjati z slaboumnem eh, z zmanjšanjem uh, učinkovitosti, pa še utekočinjenjem CO2 in potem črpanjem uh, pod zemljo. To je po mojem ekonom, ekonomskem pogledu uh, popoln nesmisel. Zato si moramo pogledati druge variante in to je tudi namen tega poročila, da CCS uporabimo smiselno, da imamo ustrezne aplikacije v Evropi. Tega namreč nimamo. Pri nas imamo uh, eh, naprav za ločevanje CO2 na termoelektrarni. To je seveda nekaj, kar lahko pokažemo obiskovalcem, ampak tega nimamo uh, povsod. In sam menim, da v proizvodnji elektrike nima smisla se ukvarjati z CCS-om. In poiskati moramo bolj stroškovno učinkovito eh, rešitev. Enako velja za trgovanje z emisijami. Mislim, da CCS eh, na elektrarnah nima smisla. Nima smisla. S tem smo na koncu razprave in predal bi besedo komisiji. Mm kolegice in kolegi so postavljali tudi vprašanja in seveda dobi potem besedo še poročevalec eh, Chris Davis, ampak najprej komisija. Hello, um, Ilinka Valand from DG Energy. Ilinka Valand iz GD Energija. Hvala za poročilo Krisa Davisa in hvala tudi za priložnost, da sodelujem v razpravi. Uh, Gede energija je sprožil javno razpravo z eh, rokom 12. julija. Dobili smo odgovore, jih analizirali. V kratkem bomo pripravili tudi poročilo. To posvetovanje smo sprožili v okviru naših načrtov do leta 2030, 2030 in predloge bomo v tem smislu tudi upoštevali. Tukaj sodelujemo z GD podnebje in eh, tudi še bolj široko v komisiji. Hvala. Chris Davis, mit einem Schmunk. Chris Davis, z muzanjem boš pregovoril. Sorry, the commission, tiči klima. GD podnebje še prej, se upravičujem. Good, good morning. Dobro jutro. Predstavljam Gedi podnebje. Hvala tudi z naše strani za vabilo na to razpravo. Strinjam se s kolegi iz Gedi energije. Moče bi nekaj povedala o tem, kar podpiramo v, v poročilu gospoda Davisa glede shranjevanja CO2 in vloge držav članic, ki morajo zagotoviti, da imamo ustrezno odgovornost za shranjevanje CO2. Tukaj imajo države članice določene pristojnosti in odgovornosti. Direktiva o CCS državam članicam podeljuje pomembno vlogo pri shranjevanju in izdaji dovoljen za projekte. Povdarki Krisa Davisa so na vlogi držav članic pri podpori uporabe sistema CCS. Tukaj gre za zelo kompleksno tehnologijo, mogoče gre tudi za temo, pri kateri oziroma gre za tehnologijo, s katero se javnost tudi okvarja. Povdarek je na shranjevanju, odgovornosti za shranjevanje in vlogi držav članic pri tem. In to podpiramo. Hvala. Die Akzeptanz in Sachen CCS-Speicherung, die geht zurzeit in, in der Bevölkerung in meinem Mitgliedstaat. v moji državi imamo tukaj izkušnje pri nuli. Poglej, in tudi razprava je na ničli. 2008 smo o tem govorili, ampak danes je spremljivost CCS-a v Nemčiji skoraj pri ničli. Kar Heinz Florenc, potem pa Chris Davis. No, eh, s nekim je spodbudilo, da ponovno spregovorim in sicer to, kar je povedala komisija. Kot je predsednik povedal, spremljivost CCS-a je v naših državah, ne samo v moji, eh, praktično nična. Komisija se vedno pritožuje, mm, ki nima dovolj eh, osebja. Zakaj se s tem ne ukvarjate? Zakaj se ne povežete z nami? Eh, Chris Davis je tukaj sicer je britanec tam imajo tudi drugačen čas eh, in tam mogoče mislijo da je CCS nekaj super ampak drugod eh, spremljivosti CCS-a ni videti Zato moramo paziti, da ne bomo s to zmedo evropske zakonodaje, saj se vse čas pripravljajo nova poročila in temu ne morem več eh, slediti. Zato predlagam, da zadeve poenotimo. Gospod predsednik, tukaj lahko tudi vi nekaj prispevate. O določenih poročilih sploh ni treba razpravljati tukaj. To moramo vrniti in jasno povedati, kaj hočemo. Ni pa, da ure in ure razpravljamo o takšnem neumnem poročilu, eh, ki ga tako ali tako nišče ne razume izven teh soban. Dagmar Rudbirent. Okay. Ich gehe jetzt nicht in, den, in, die, in die Differenz darüber, dazu ein, wer das, wer CCS von uns. No. Če si pogledamo, kdo misli, da je CCS dobra alternativa. Chris Davis je dovolj izkušen, da ve, da na to gledajo v državah članicah zelo različno. Naj samo komisijo spomnim, da smo politični organ, komisija pa je administrativni organ, vsaj vi, ki zastopate komisijo mi razpravljamo s komisarkami in komisarji in vas prosim, da ne komentirate, ali vam je nek, všeč kakovost eh, poročila in, in podobno. To, kar ste nam danes tukaj povedali, lahko storite, ko boste izvoljene poslanke, ne pa kot eh, predstavnice komisije. Eh, to je bilo popolnoma nespremljivo. Chris. Uh, najprej bi rad ponovil tukaj gre za implementacijsko poročilo gre za um, spremljanje razvoja ccs prej smo se že dogovorili o tem in radi bi slišali od komisije več o tem kako se izvaja uh, Komisija bi morala povedati, da stvar ne teče dobro in uh, če bi to rekla, potem bi morala hitro predlagati nove ukrepe v zvezi s temi nove predloge. V svojem poročilu sem povdaril, da mora biti to prednostna naloga držav članic. Države članice prevzamejo pobudo, nekatere ne bodo hotele tehnologije CCS, to je jasno. E, v nekaterih državah e, ni kupcev. V Združenem kraljestvu Eh, mislim, da tri ali štiri stranke podpirajo to tehnologijo. Eh, velika podpora obstaja tudi na nizozemskem, v eh, Franciji, Španiji, Romuniji, Litvi in tudi deloma v Italiji. Obstaja določena stopna ljudi, ki so temu naklonjeni, ampak ne vsi. Države ne moremo prisiliti, da bi imela CCS. To se dogaja tudi drugot po svetu. Agencija nam je povedala danes zjutraj, da nas bo stalo 40 odstotkov več uh, po svetu, uh, da dosežemo uh, cilje v zvezi s CO2, če ne bomo začeli izvajati CCS. Ljudje imajo različna mnenja glede CCS, tehnologijo moramo um, razviti do te mere, da ne bo izgub. Veliko se govori še o stroškovni učinkovitosti te tehnologije. Sam eh, imam zelo rad nemško energetsko politiko, eh, zelo dobro imate razvito sončno energijo. Eh, to pa ne. Kako lahko trošite denar v tako velikih količinah, pa ste še vedno vodilna država? Morali bi že zdavnaj bankrotirati. Hvala, hvala za vaše nasvete. Zdaj pa še glede varnosti. E, Nizozemsko in Združeno kraljestvo, pa tudi Norveška so v dobrem položaju, e, kajti imajo Severno morje. Povedali so mi, da bi lahko območje pod Severnim morjem, da bi v to območje lahko shranili vse CO2 in to za obdobje stotih let. Obstaja pa varnostno vprašanje eh, shranjevanja pod zemljo na naseljenih območjih. To je res. Zdaj o tem razpravljamo tukaj v Evropskem parlamentu. In eh, rekli so mi, da želimo pod zemljo shranjevati unetljiv plin, pa to sploh ni res. Eh, da bi ta uh, plin Eh, vodili po plinovodih in ga eh, celo privedli do hiš in domov prebivalcev. Večina nas ima plin eh, doma, pa to ni ta plin, torej percepcije in mnenja ljudi so tukaj zelo čudne. Na nizozemskem je obstajal en tak problem. Eh, ko je bilo nahajališče oziroma področje shranjevanja blizu naseljenemu območju. Ideja je bila, da se shranjuje CO2, ki je neškodljiv eh, plin, kajti vsebovanje tudi v zraku, ki ga dihamo in v vodi, ki jo pijemo. Eh, tega naj bi shranjevali v nekih skalah, kjer je bil prej shranjen metan. To pa je unetljiv plin. torej neškodljiv plin naj bi dali zdaj uh, na območje, kjer je bil prej unetljiv plin. Uh, torej o vsem tem govorijo kot o možnih nevarnostih za prebivalstvo. S tem problemom se seveda moramo soočiti in ukvarjati. Eh, če država članica želi uvesti to tehnologijo, potem mora tudi odgovoriti na skrbi državljanov. Statu Hasi je še podala mnenje o standardi glede emisij, o rezultatih glede emisij. Tega nisem vključil v poročilo. Če se energetsko podjetje, ki želi, ki, oziroma ki mora uh, dosegati neke uh, standarde, potem je zelo verjetno, da boste preprosto prišli s premoga na plin. Zelo težko se boste kar naenkrat odločili za CCS. Eh, imamo pa model pri avtomobilih in CO2. Če bomo šli od vozila do vozila oziroma od podjetja do podjetja, eh, si ogledali posamezne vrste proizvodne in portfelj podjetja, potem bi lahko mogoče napredovali pri tej zadevi. Eh, gospod predsednik, govorili ste tudi o industriji. Mi bi morali zajeti pritisk in upam, da bodo poslanci in poslanke tukaj vložili predloge sprememb, predvsem glede cementne in jeklarske industrije. To bi moral biti eden naših kratkoročnih ciljev. Um, to je poročilo, uh, s katerim želim sprožiti razpravo in komisijo spodbuditi, da bo oblikovala ustrezno zakonodajo. In upam, da bomo imeli plodno razpravo v naslednjih tednih, upam, da bomo dobro sodelovali med skupinami in poročevalci v senci in da bomo v končni fazi pripravili poročilo, ki bo jasno, natančno in ki bo podalo zelo specifične predloge uh, glede tega, kako naprej. Komisija se še želi javiti. Uh. Komisija bi želela še enkrat spregovoriti. Izvolite, komisija. Um, what... Hvala. Krizej bi se povedal nekaj o tem, kaj je komisija že naredila. Leta 2007 smo imeli nekaj navdušenja, eh, na mizo smo dali direktivo eh, in eh, pripravili tudi finančne instrumente. Pa iz različnih razlogov potem ti projekti niso napredovali. sami bi želeli, da bi, stvar, da bi stvar eh, bolj pozitivno potekala. Eh, vendar pa se lahko tudi iz projektov, ki so bili zaključeni, nekaj naučimo, nekateri so še na mizi in eh, v komisiji se zelo trudimo, da bi ti projekti se začeli izvajati in da bi prišlo do končne finančne odločitve. Razpravljamo še o teh projektih leta 2007 si stvari nismo tako predstavljali, nismo si želeli, da bi se stvar tako razpletla, ampak ena od prioritet je še vedno industrijsko izvajanje. Um, torej, pozdravljali bomo uh, projekte iz držav članic, ki se bodo prijavljali na uh, naše razpise. Uh, poleg tega smo zagnali tudi javna posvetovanja. Uh, v našem generalnem direktoratu in sicer z namenom, da bi videli, kaj ljudje menijo o CCS. Eh, njihove odgovore smo že analizirali in zdaj pripravljamo sezname. Zato smo tudi veseli takih razprav in poročil, kot ga je pripravil poslanec Chris Davis. Nekaj predlogov eh, bomo pripravili eh, in želimo, da bi ti predlogi imeli učinke v Evropski uniji. Yes, uh, Sama bi še dopolnila to, kar je povedala kolegica iz DG Energija. Eh, ne želim eh, podajati nekih kontroverznih političnih izjav, to ni naš namen v tem trenutku. Cenimo možnost, da smo tukaj, da lahko sodelujemo pri tej razpravi in da vam lahko razložimo, kakšen je eh, status oziroma kakšna je situacija pri izvajanju vsaj stališča komisije. Mislim, da je to zdaj jasno. Želim dopolniti še to, kar je povedala kolegica, predvsem glede direktive o CCS. Tudi poslanec Chris Davis je spraševal o tem. Junija 2011, ko je potekal rok za prenos te direktive v zakonodajo, je samo nekaj držav članic poročalo o delnem prenosu te direktive. E, zdaj pa e, sem izvedela, da se je situacija močno izboljšala. V večini držav e, članic, ki podpirajo CCS, je situacija dobra. Samo ena država še ni sporočila nobenih ukrepov prenosa. Zdaj delamo tudi na poročilu o implementaciji, s katerim se ukvarja tudi parlament. E, ogledali si bomo stopno izvajanja e, tudi v tem poročilu. Hvala. Hvala lepa komisiji. 3. oktober je e, rok za odajo predlogov sprememb. In o njih bomo razpravljali 4. in 5. novembra v odboru. Komisijo bi prosil naj eh, svojemu predsedniku sporoči, da želimo tukaj direktorja, želim, da so tukaj prisotni šefi eh, direktoratov, ko bomo sprejemali predloge sprememb. Kajti to je poročilo o legislativnem izvajanju. 27. in 28. novembra bomo o tem glasovali. Verjetno pa bomo o tem odločali oziroma razpravljali na plenarnem zasedanju januarja in februarja ali februarja. Hvala lepa za udeležbo pri tej razpravi. Sedaj pa bomo nadaljevali z točko dnevnega reda številka 8. Poročilo Viktorija Prodja, Evropska strategija za plastične odpadke v okolju. Vittorio Prodi, izvolite. Grazie, presidente. Um, è un argomento che è estremamente. Hvala, gospod predsednik tukaj gre za pomembno točko. Ta ima velik okoljski učinek. Govorim o otokih, eh, ki se pojavljajo v Pacifiškem oceanu, Tihem oceanu. In sicer govorimo o otokih iz milijonov ton plastike, Zato je jasno, da moramo poiskati rešitev. Govorimo o plastiki, predvsem iz embalaže. Na tem področju še ni specifične zakonodaje in ni splošne zakonodaje, ki bi se izvajala. Vendar pa uh, plastična embalaža predstavlja 40 odstotkov vse proizvedene plastike. Zato je zelo pomembno, da pregledamo direktivo. Treba je ločiti eh, vidike, ki so povezani z etiketami, Eh, treba je pogledati življenski cikl, recikliranje eh, te embalaže in tako naprej. Če se pogovarjamo z osebami zaposlenimi v sektorju plastike, vidimo, da obstaja tudi gospodarski razlog za to. 1400 eh, evrov na tono stane proizvodna plastične embalaže. Če bi plastične odpadke eh, zbirali, potem bi jih do 40 odstotkov lahko eh, ponovno uporabili in zmešali z novo plastiko in to bi zmanjšalo ceno plastike. Zato obstaja tukaj tudi gospodarski interes. Potrebujemo nek model eh, krožnega gospodarstva, ne linearnega gospodarstva, eh, da bi šli od proizvoda do odpadka, ampak eh, moramo ustvariti to kapaciteto ponovne uporabe. In tukaj imam konkreten primer, kako lahko to naredimo. treba eh, bi bilo seveda bolje organizirati zbiranje podatkov in ločevanje odpadkov. In zato smo tudi predlagali neke kazalnike, po katerih bi lahko bolje eh, klasificirali odpadke. In eh, bolj, ko bi bili natančni pri samem ločevanju, bolje bi bilo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 in treba je doseči tudi večjo, večje sodelovanje javnosti. Želim povdariti eh, eno napako, ki se je pojavila v italijanski verziji besedila. V drugi vrstici se govori o milijonu in pol delovnih mest povezanih Eh, z sektorjem plastike. Moramo uh, vedeti, da pri steklu že imamo tako krožno gospodarstvo. In mislim, da lahko uh, tukaj potegnemo kakšno izkušnjo ali ustvarimo sinergije med obima sektorjema upam, da bodo kolegi eh, kaj prispevali eh, k temu poročilu in k tej razpravi, da bomo rešili ta problem. Hvala, eh, gospod Prodi. Matijas Grote je pričakoval daljši prispevek, ampak bili ste krajši kot v prejšnjih priložnostih. Nekaj govorcev imam na seznamu. Gospod Antonescu bo prva iz skupine ELS. Da, mulțumesc și vreau să-i mulțumesc domnului Prodi pentru raportul întocmit. Želim se zahvaliti gospodu Prodiju za poročilo. To bo zelo dobra delovna podlaga za nas. Plastika je, um, ima velik potencial ponovne uporabe in tega se moramo vsi zavedati. Plastika uh, je zelo odporna, dolgo ostane v okolju. Uh, je tudi poceni material in uporablja se za številne namene. Ustvarila pa je tudi problem, ko gre za ravnanje z odpadki. Eh, morali bi več razmišljati o tem, kako plastika vpliva na okolje in naše zdravje. Poročevalec je omenil številne vidike, eh, sama pa želim podati še nekaj eh, komentarjev, ki jih bom potem pretvorila v predloge sprememb. trije glavni zakonodajni akti glede odpadkov. Tukaj imam v mislih direktivo o odpadkih, potem eh, direktivo o elektronskih odpadkih in še tretjo. Te se ne izvajajo ustrezno in mislim, da potrebujemo neko primerno oceno situacije, v kateri se nahajamo. Leta 2012 je komisija eh, pripravila poročilo in iz tega je razvidno, da okolje najbolj trpi zaradi neizvajanja teh, eh, te zakonodaje. Eh, boljše izvajanje okoljske zakonodaje in pa direktive o odpadkih bi pomagalo k rešitvi tega problema. Poleg tega obstajajo velike razlike med državami članicami, ko gre za eh, plastiko. Potrebna bi bila velika vlaganja v infrastrukturo za ukvarjanje s plastiko oziroma za ponovno uporabo plastike. Eh, sredstva so se ustavila, eh, virov financiranja ni in zato je situacija tako težavna. Recikliranje bi vedno moralo imeti prednost pred sežiganjem plastike. 18 držav članic eh, pa zelo slabo izvaja eh, direktivo o odpadkih. 11 držav članic pa več kot 60 odstotkov odpadkov shranjuje. In zato eh, moramo uvesti boljše sisteme zbiranja, da se izognemo onesnaževanju. do leta 2020 bi morali zmanjšati število eh, prostorov za shranjevanje odpadkov in pa sežigalnic. Moramo pa razmisliti tudi o infrastrukturi za recikliranje, kajti sicer eh, bo potrebno plastiko izvažati izven Evrope. Zato je zelo pomembno, da Evropska komisija eh, upošteva projekte za. Um, financiranje eh, objektov za recikliranje. Ta trg bi morali razviti, eh, počasi pa bi morali zapreti sežigalnice in obrate za shranjevanje. Eh, ta tip odpadkov bi morali v polni meri izkoristiti, kajti ima velik potencial. Postopno bi morali uh, ukiniti število mesta za shranjevanje, ampak to zelo previdno. Moramo pa razmisliti tudi o infrastrukturi, ki jo imamo v Evropski uniji, zato da bi se izognili um, virom financiranja, ki bi se prekrivali. Izogniti se moramo. uporabi odpadkov in pa uh, uh, odpadke bi morali uh, čim bolj predelovati. Moramo dati priložnost, da se ta industrija tudi razvije. Ločevati pa je treba med biorazgradljivimi in ne biorazgradljivimi materijali in odpadki. In potrebujemo tudi dober sistem označevanja, da se izognemo onesnaževanju. Tukaj potrebujemo evropske standarde, ki bi jih morali vzpostaviti na podlagi splošnih metod testiranja na evropski ravni, da bomo točno vedeli, kaj je kaj. Potrebujemo pa več podrobnih informacij o tej temi. Mislim, da od uh, oblikovanja uh, produkta uh, naprej od začetka, torej moramo razmišljati o uporabi in recikliranju eh, odpadka oziroma proizvoda kasneje. Oprostite, če sem bila predolga. Komdem. Naslednji je kolega Gerbrandi kot uh, poročevalec Senci. Thank you, um... Eh, hvala, eh, hvala gospod predsednik in gospod Vitorijo Prodi za zelo dober osnutek poročila. Mislim, da ste dobro identificirali problem, postavili ste si dobre cilje strinjam se z vami, da ni za odstotek reciklirane plastike, eh, da to predstavlja sramoto za Evropo. Plastiko je zelo lahko reciklirati, če to dobro organizirate. Ehm, sam sem obiskal obrad za reciklažo, eh, predvsem za recikliranje plastične embalaže v Rotterdamu lansko leto. Eh, štiri od pet kategorij za recikliranje so bile cenejše kot pa eh, prvotni vir oziroma surovina. Torej, eh, eh, tukaj obstaja velik gospodarski potencial za recikliranje. Moje vprašanje je, zakaj tega ne počnejo tudi drugot po Evropi in to hitreje. Glavni problem je, da se plastika na koncu topi v vodi in uh, imamo te eh, drobcene delce, ki končajo v oceanu. Uh, te najdemo skoraj v vseh uh, živih bitjih v morju, tudi na najbolj izoliranih delih planeta. In tega ne moremo več očistiti. To je tam, uh, poskrbeti moramo za to morsko okolje. Moramo pa se izogniti temu, da bi nova plastika tudi končala v oceanu in da bi se tudi tam raztopila zelo mlad eh, študent iz Univerze Delft na nizozemskem si je izmislil eh, nek eh, zanimiv stroj, ki požira plastiko, ta stroj pa lebdi v oceanu. Poglejte si to na spletu, ta stroj dejansko požira plastiko in morda je to tudi način, kako očistiti oceane moj uh, glavni cilj oziroma glavna tema mojega govora pa je, kdaj uh, se bomo lotili problema plastičnih vrečk. Ena četrtina držav na svetu je že uh, prepovedala uporabo plastičnih vrečk, v Evropi uh, to počne nekaj držav, rezultati so zelo dobri. Ampak Mi kot Evropska unija smo zelo daleč zadaj v primerjavi z drugimi državami. Zdaj pa celo ogrožamo to, da eh, države, ki se ukvarjajo s tem problemom, eh, tega ne bi smele več početi zaradi evropske zakonodaje, da ne bi smele več sprejemati takih ukrepov. In če pogledate njihove rezultate, so ti res odlični. 90 odstotkov manj plastičnih vrečk Eh, potem, ko so uvedli eh, na kitajskem dve eh, tretjini manj plastičnih vrečk, potem, ko je bila uvedena prepoved. V Washingtonu so zmanjšali število z 22 milijonov na 3 milijone. Rezultati so tako fascinantni, da ne razumem, zakaj Evropska komisija tako dolgo čaka s svojim predlogom glede plastičnih vrečk. Kar se mene tiče, bi jih lahko takoj prepovedali. Imamo veliko dobrih alternativ. Eh, lahko bi vsaj kaj zaračunali, eh, uvedli kakšne trošarine na uporabo plastičnih vrečk. Eh, sam že vrsto let pripravljam seminarje na to temo in komisijo sprašujem, kdaj se bo predlog osredotočil na plastične vrečke. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa Margarita Aung v imenu zelenih. Hvala. Øh, Hvala, gospod predsednik. Najprej želim podpreti gospoda Gebrandija. Nujno je treba ukrepati glede plastičnih vrečk. Absurdno je, kako se je problem razširil. Kako eh, lahko razložimo, da evropski sistem blokira dobro rešitev, namesto da bi jo spodbujal? tega ni lahko razlagati našim voljivcem, eh, sploh ne zdaj pred volitvami. Tukaj imamo problem z legitimnostjo in situacija nam eh, stvari ne olajšuje. Kako bodo državljani lahko glasovali za evropski projekt, kako so lahko predani Evropski uniji, um, če pa blokira reševanje takega problema. To bi morali takoj rešiti. Hvala, gospod Prodi, za zelo dobro poročilo. Plastika je zelo pomembna v našem vsakodnevnem življenju, kako bi lahko sploh eh, funkcionirali brez plastike, tega si ne moremo več predstavljati. Ampak. Uh, težko je razumeti, zakaj eh, ta snov ponavadi konča v smeteh, namesto da bi jo reciklirali. Zakaj ne spodbujamo bolje recikliranja plastike? Zmanjšati moramo količino plastike. 75 odstotkov do leta 2020 je zelo ambiciozen cilj. Eh, sama mislim, da ta cilj ni tako ambiciozen, kajti to bi bilo eh, dokaj lahko doseči. Še nekaj drugega bi rada povedala kot eh, Danka. Mi pravzaprav večino odpadkov sežigamo. Povsod imamo sežigalnice, vodilni smo na svetu, kar se tega tiče in na to sploh nisem ponosna. Mislim, da je to najbolj neumen način ravnanja z odpadki. Ali pa drugi najbolj neumen. In eh, ne vem, kako bomo piromane Eh, prepričali, da bodo nehali sežigati odpadke. Naj vas eh, upozorim še na strupene snovi, na to se bo tudi treba osredotočiti. Obstajajo tudi zelo nevarne snovi in mislim, da moramo biti kar se da odprti, ko gre za reševanje tega problema tako se bomo lahko z njim soočili. Mm, imamo različne nevarnosti za naše okolje in za naše vire in moramo biti odprti pri iskanju rešitev. Mm, Organske odpadke bi morda rešili eh, ta problem, bio odpadki. Eh, to bi tudi morali nekako predelati, in uh, uh, imamo zobno pasto ali pa kozmetične proizvode, ki tudi vsebujejo plastiko. Tisto, kar je v oceanu, um, uh, lahko nekako rešimo z, razno, z raznimi mašinami in stroji. Ampak kako bomo rešili ostalo? mislim, da moramo vsekakor ukrepati. Hvala. You, um, again, I... Hvala, gospod predsedajoči. Opravičujem gospod Rozbah, ki ne more biti tukaj in spregovorila bom o njenem imenu. Zelo sem vesela, da je vključil uh, poročevalec tudi uh, zbiranje in pa cilje, ampak vprašanje, ali to lahko storimo v izolaciji od drugih proizvodov zlasti kar se tiče um, ukinjanju spodbud za sežiganje uh, in pa a, uh, deponije. Mislim, da je to treba videti tudi v kontekstu okvirne direktive o odpadkih. In to pozdravljam. Pozdravljam tudi meje oziroma omejitev legalnih uh, izvozov plastičnih odpadkov iz Evropske unije. A, in mislim, da bi morali še, se še naprej boriti proti temu, da, oziroma mislim, da bi se morali boriti za to, da bi videli odpadke tudi kot eh, vir. Potem pa še, kar se tiče bioplastike in pa potrebe po skladnosti eh, glede opredelitve eh, bioplastike. Tehnologija se razvija na letni ravni, to je področje, ki se izredno hitro razvija in mislim, da prihaja do zmede med a, eh, a, eh, potrošniki, kaj je tisto, kar bi morali reciklirati, kar se lahko reciklira in številni eh, hodijo okrog z plastičnimi vrečkami in menijo, da delajo nekaj dobro, dobrega za okolje, ker zgoraj piše, da so to biorazgradljive eh, plastike, ampak sploh ne vedo, kaj to je. Ljudje sploh ne razumajo, da so tudi bioplastike nevarne, kajti ko pridajo v morje in se začnejo razgrajevati v mikroplastike, še vedno škodijo morskim organizmom eh, in živalim. Mislim, da bi se morali posvetiti temu področju nekoliko natančneje in v zvezi s tem bomo tudi vnesli predlog sprememb. Gospa Rosbach se ob koncu zahvaljuje poročevalcu za poročilo in se veseli sodelovanja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj smo ob koncu seznama poročevalcev v senci. Sedaj bom prebral, kdo se je javil. Šulan, to je kolega Bonanini, eh, Suisa. Kollegin Susa, Lübcheva, Klaas, Okoni und Jutta Haug. Habe ich jemanden vergessen? Koga pozabil? Dobra. Potem pa bi vas prosil, da se omejite na eno minuto. Gospod Florence. Ena minuta pa ni prav dosti. Najprej bi rad čestital poročevalcu, kajti Eh, določil je cilje z velikim elanom, ampak ne vem, če jih bomo kdaj dosegli. Prav pa ima, ko je opozoril na to, da smo v zadnjih mesecih razpravljali o virih in takrat smo uh, dejali, kaj vse moramo storiti. Sedaj pa lahko in sedaj uh, se moramo v resnici uveljaviti. Sedaj pa prehajam k dragi, ljubi kolegici. ki je že pred leti dejala, da smo se slabo lotili hierarhije odpadkov Dagmar. Res je. Takrat je bila, pred leti je bila morda pravilna, sedaj pa je napačna in to moramo spremeniti. Celo v moji državi, kjer relativno veliko recikliramo, eh, dosegamo samo pirovo zmago. Kajti pravzaprav zbiramo pod idejo recikliranja, potem pa vse skupaj prav lepo zažgemo kolegici iz Danske, gospi Aug, bi rekel, ja, to je druga najslabša rešitev. Postati moramo pogumnejši. V dokument je treba zapisati, da je to nujno oziroma kaj je nujno. Predvsem pa moramo delati na zavesti prebivalcev, da to, ni zelen, da to niso zelene sanjarije in da moramo res vrčevati in ohranjati vire za prihodne generacije in da moramo razvijati inovacijo na tem področju. Sploh nimamo nobenih pravošnih inovacij. Kajti pod naslovom recikliranja v Nemčiji vse zažigamo. Kajti nimamo podjetja, ki bi imel tehnologijo, ki bi izgradil, ustvaril tehnologijo za ponovno uporabo. Kajti vse prej eh, preide v sežigalnice. In zato moramo spremeniti zakone. Plastiko je treba v določenem času prepovedati. To je velika želja. Zelo pogosto sem poskušal svojim otrokom prepovedati uporabo plastike in nikoli mi ni uspelo. Najti moramo druge poti, da bi to vrsto plastike stigmatizirali. Že vidim, gospod predsedojoči, ne dominirate samo v Berlinu, ampak tudi to. Jo Leinen. upamo, da ne dominirate samo vi v Berlinu in Bruslu, ampak tudi mi, ampak šalo ob stran. Dobro je, da ta okoljski problem izpostavimo pred evropskimi volitvami. To je tema, ki ljudi zaposluje v vseh državah. Plastika je po eni strani izredno praktična pri svoji uporabi, po drugi strani pa predstavlja okoljski problem, kajti če to vržemo stran, to prestane v okolju, na zadnje to zaide v morja. Teme se moramo dobro lotiti. Vittorio Prodi je po mojem mnenju izdelal zelo dobre predloge. Plastika mora imeti ceno. Prepogosto je bila zaston, potem pa smo jo kar vrgli stran. Če pa ima ceno, ima določeno vrednost in potem jo bomo tudi vračali in zbirali, vrste plastike je treba preiskati, treba je izpostaviti strupene uh, eh, substance, strupene snovi, ki jih je moč tudi znižati in na te snovi bi morali potem umakniti strga. Zastaviti bi si morali visoke eh, cilje za recikliranje. Za recikliranje. Eh, tukaj, je, tukaj je zapisan zelo eh, ambiciozen cilj, ampak že imamo najboljše prakse v Evropi. Imamo občine, ki te cilje že zdavnaj dosegajo. Zakaj tega ne bi storili vsi? Omenjena je lokalna ebano poročilo, kajti ravno lokalna raven lahko veliko stori, kajti lokalna raven je odgovorna za to treba je govoriti z našimi lokalnimi politiki, kajti oni lahko v dialogu z prebivalstvom veliko dosežejo. Ne gre samo za podporo, iz, eh, prepoved izvoza. Eh, mislim, da ne smemo tega metati ven iz Evrope, to mora biti krožno gospodarstvo. Pačno eh, ravnanje z viri, to je del strategije 2020 in to je treba tudi uresničiti. Hvala lepa, Jolajnan. Sedaj pa kolega Bonanini. Izvolite. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Pa vsem se strinjam s temo, ki jo obravnava gospod Prodi. Toda meni bi bilo ljubše, če bi bil rok prej, ne 2020 v peti točki, ko je govora o nevarnih plastikah in pa o naravovarstvenih okoljih. Oziroma zato, da, ko je govora o tem, da moramo zaščititi ta območja tam, ko je okolje posebej randljivo. Saj je pravzaprav nesprejemljivo da se ravno v teh občutljivih območjih nabira plastika. Vsaj tu moramo biti dober vzgled in na področju turizma je to zelo pomembno. Potem pa bi rad eh, predlagal še en ukrep v zvezi z pomankljivostmi, ki vladajo v številnih državah članicah. In sicer kar se tiče prevoza in pa nadaljne uporabe, Eh, plastičnih steklenic. Te se pogosto prevažajo pri visokih temperaturah, potem pa, se, eh, potem pa prihajajo v zrak nevarne snovi, ki so nevarne za potrošnike. Lahko bi uvedli tudi pilotne projekte in bi jih tudi nadzirali. Lahko bi uvedli tudi Evropsko agencijo za opazovanje In uh, potem bi lahko videli, kako smo zado, kako, kje smo pri doseganju ciljev do leta 2020. Gospa Susa. Činjeni se, da so daleko sežne posljedice. Dolgotrajne posljedice so, za to, so povezane s to strategijo. Zahvaljujem se gospodu Prodijo za pripravljeno besedilo. Ampak tukaj govorimo o tem, da je treba ozaveščati javnost. Mislim, da bi morali predvsem mlade ozavestiti, se bodo mladi tisti, ki bodo poskrbeli eh, za prihodnost, v kateri bodo živeli sami. Sami ustvarjajo svojo prihodnost in eh, mlade bi zato morali ustrezno informirati. Razmisliti bo treba o obstoječih eh, direktivah. Direktive sicer so, vendar niso implementirane v posameznih državah zaradi različne stopnje gospodarskega razvoja. Največji problem, največji izziv so plastične vrečke. Pri, plastič, pri plastenkah je situacija nekoliko boljša. Seveda je treba sankcionirati eh, kršitve in obveščati ter seznanjati prebivalstvo glede posledic odlaganja odpadkov ni dovolj, da se to dogaja samo na odlagališču, ampak mora biti to nek perpetu mobile, ta cirkulacija, to kroženje mora obstajati. Govorili ste tudi o sneževanju oceanov, samo prihajam iz Hrvaške, iz Dubrovnika ob Jadranskem morju in tam imamo največji problem z plastičnimi odpadki in plastičnimi vrečkami v morju. Enako velja eh, za območje zunaj eh, Evropske unije. Mi smo na zunanje meje Evropske unije, ki je dolga tisoč kilometrov. Zaradi tega moramo upoštevati tudi trge zunaj držav članice Evropske unije. Pazelska konvencija, eh, po mojem mnenju, se ne uporablja dovolj striktno. Tukaj gre za spremljanje odpadkov, eh, tukaj gre za pristanišča. Hvala lepa, govorili ste dve minuti, prosim, da nehate. So, Frau Dubčeva und... Gospa Dubčeva, prosim, da se umejite na eno minuto. Sicer bomo imeli velike težave, kajti še komisija je na vrsti potem, pa tudi poročevalec v senci bi raje spregovoril o vprašanjih, ki ste jih postavili. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo močno podpiram to poročilo. Mislim, da bo to poročilo izredno koristno in dobro je, da imamo to razpravo. Izhodišče in datumi oziroma podatki so izredno zaskrbljujoči, kar se tiče plastičnih odpadkov. Lahko opazimo dva trenda. Po eni strani imamo vedno več plastičnih odpadkov iz embalaže. Ti odpadki so vedno uh, bolj večplastni in plastika se uporablja samo enkrat. In količina ravno teh eh, plastičnih odpadkov eh, vedno narašča. Skrajni čas je, da ustvarimo ravnotežje. Pri embalaži. Mislim, da je treba razmisliti, katerih, pri katerih proizvodih se sploh izplača uvesti to uh, embalažo za enkratno uporabo. Ampak zadeva ima še eno globljo razsežnostjo in ta je povezana s proizvodnjo plastike. Te probleme moramo rešiti zato, da bomo na zadnje ustvarjali vedno manj odpadkov. Hvala lepa. Gospa Klas, ja, plastika ni vedno slaba, to je v zeleni knjigi Evropska komisija tudi izpostavila. Plastika eh, predstavlja lahko tudi življensko kakovost, kaj ti stvari so dlje užitne in mm, torej plastika ima tudi pozitivne plati. Tri točke, po mojem mnenju. Izogibanje, kadar je le možno in pa potrošniki morajo tudi postati odgovorni, kaj ti plastične vrečke ne smejo biti zaston. In tretjič, ponovna uporaba, predelava. To je treba bolj povdariti. moramo spodbujati oziroma zahtevati ponovno uporabo. Potem pa še biološko razgradljiva plastika. Treba je razložiti, bio ni vedno dobro. Ljudje nimajo dovolj znanja o tem. In četrtič, kolegu Prodiju bi se rada zahvalila za to, da je po točko ena navedel obstoječe predpise. Te moramo mnogo bolje izvajati, kajti da zakopljamo plastiko ali pa da jo spravimo ven iz Evrope, to je zgodovina. Euh, gospa okuni hvala lepa čestitam poročevalcu gospodu prodiju za kakovost njegovega poročila imela bi več pripomb seveda bi bilo dobro imeti evropsko strategijo zato da bi ustvarili pravni okvir na evropski ravni za ravnanje z odpadki ampak mislim, da bi si morali prizadevati tudi za izključitev določenih proizvodov iz trga. Razlikovati moramo, torej pravno zavezojoče moramo razlikovati med eh, predelavo in pa biološko razgradljivo plastiko. Kar pa se tiče onesnaženja morja, to, v zvezi s tem bi rada povedala, da je to vidik, ki ga moramo nujno upoštevati, zlasti kar se tiče vira. Onesnaženje morja. Oziroma, pri tem se, pri onesnaženju morja se je treba osredotočiti na vir onesnaženja. Štiri leta sem živela v Maroku in tam se plastika uporablja na katastrofalen način. Hvala lepa, Juta Haug. Ne bom pohvalila Vitorija Prodija za to poročilo, kaj ti ve, da je napisal dobro poročilo. Vse skupaj ni, niso zelene sanjarije, to je rdeča realnost. Seveda smo za prepoved odlagališč in seveda smo za mehansko recikliranje. Ampak posvarila bi vas pred tem, da bi rekli, da ne smemo ničesar več sežigati. Dokler nimamo alternativ, potem tega ne smemo zahtevati, kajti to bo vodilo samo k eh, zlorabi tega. Drugič. Seveda mora plastika za potrošnike dobiti ceno. Dobro si lahko predstavljam, da bi uvedli sistem. A, vračanja plastične embalaže v Evropi. In seveda smo za visoke cilje v zvezi z recikliranjem. To posem podpiram. Ampak imeti moramo tudi trg, prodajni trg za te sekundarne proizvode. In v zvezi s tem smo spet tam, eh, kjer smo bili za našo uredbo o starih električnih proizvodih. Namreč staviti je treba na oblikovanje proizvoda imeti moramo te plastične proizvode, ki nam res eh, izboljšajo življenje in ti morajo imeti možnost, da se potem tudi reciklirajo. Znova bi morali poskusiti. Uh, unesti tudi cene za možnost recikliranja. Vem, da nam ni uspelo pri starih uh, elektronskih proizvodih, ampak to ne pomeni, da uh, ne smemo še enkrat poskusiti. Uh, Hvala lepa za eno minuto. Sedaj pa dam besedo komisiji, predstavniku komisije. Izvolite. Hvala lepa. Verjetno tudi sam imam samo eno minuto, zelo bom zelo kratek. Razprava je bila zelo burna in to pozdravljam, kajti to je tema, eh, ki eh, si jo delita parlament in komisija. Imeli smo javna posvetovanja o zeleni knjigi. Dobili smo mnenje a, Evropskega socialnega odbora, Evropskega reg odbora regij in o tem so razpravljali tudi države članice. Dobili smo a, 276 odgovorov in sedaj se a, s temi komentarji ukvarjamo. Jutri bomo imeli seminar, ki ga organizira poslanec Prodi v Evropskem parlamentu. In takrat bomo podali kratek pregled nad rezultati. Tega pregleda vam ne morem dati. Lahko pa vam povem sledeče. Vse pomembne zadeve, ki ste jih danes osvetlili in ki so osvetljene tudi v zeleni knjigi, so bile zelo dobro razumljene. Uživajo tudi široko podporo vseh predstavnikov industrije. Na začetku nisem pričakoval takšne radikalne pripravljenosti za podporo te zelene knjige. Mislim, da je ta zelena knjiga zelo drzna. Ampak moramo biti pogumni in eh, res moramo nadaljevati po tej poti. Hvala lepa. Hvala lepa. To radi slišimo. In sedaj za sklepne besede še poročevalec Vitorijo Prodi. Hvala lepa. Zahvaljujem se vsem, ki ste podali svoje prispevke k tej razpravi. Res je bila to predvsej vsestranska razprava. Skupaj s svojimi sodelavci se vam zato zahvaljujem. Vaše prispevke bomo tudi ustrezno upoštevali. Rad bi pojasnil nekaj pojmov, zato da ne bo prišlo do nesporazumov. Bioplastika. Bioplastika je plastika, ki je narejena iz biomase. To ne pomeni nujno, da je okolju prijazna. Sedaj pa še k obravnavi odpadkov treba je razlikovati med eh, eh, biološko razgradljivo plastiko in pa kompostiranjem oziroma eh, takšno plastiko, ki jo je moč kompostirati. To slednje pomeni, da se zadeva lahko še naprej razgrajuje, kajti to je sestavljeno iz biomase, naprimer plastična vrečka za enkratno uporabo. To je mogoče potem uporabiti za zbiranje um, ehm, gospodinskih odpadkov, naprimer teh mokrih odpadkov, potem pa oksorazgradljive vrečke oziroma oksorazgradljiva plastika. Tukaj gre za mikroskopsko strukturo, ki se uniči. To, da ostanejo manjši delci, ti ostanejo nespremljivi in molekularne lasnosti ostanajo posebno nesprejemljive. Oksorazgradljiva plastika je veliko bolj nevarna, ker je manjša. In morske živali, morska bitja to lahko absorbirajo, torej zadeva je mnogo bolj nevarna kot pa groba plastika in to je treba upoštevati. Potem pa bi rad opozoril še na sledeče. Mislim, da bo postalo možno, da pod sloganom nič odpadkov, oziroma da, dosegem, da, da uvedemo slogan nič odpadkov. Odpadki so lahko tudi vir, torej odpadke lahko predelamo in jih potem tudi koristimo tudi uporabnik mora razumeti, da se morajo odpadki na pravilen način obravnavati in da torej odpadke predstavljajo določen vir. Seveda pa to um, pomeni tudi to, da se znižajo stroški. Sedaj pa uh, naj vam še povem, kakšni so videti roki. Britanska vlada je uvedla referenčno vrednost za zbiranje 79 odstotkov in s tem je treba pokriti uh, ponovno upravo oziroma predelavo snovi. Upamo, da bomo ob koncu lahko dosegli 80 odstotkov do 2020. vse prispevke, ki ste vnesli, bomo upoštevali in z vašo podporo bomo lahko poročilo gotovo lahko še izboljšali. Hvala lepa. Hvala lepa, Vitorijo Prodi. Hvala lepa vsem, ki ste razpravljali. Hvala lepa komisiji. Mislim, da je to pomembno poročilo. Lahko uh, povemo, da smo uh, v preteklosti eh, počeli napake, kar se tiče hierarhije odpadkov. Tudi sam prihajam iz obalne regije in če si pogledam, koliko odpadkov potegnajo iz Severnega morja, potem vam povem, da so to velike količine. In res se moramo te teme lotiti, smo pa na dobri poti. Razprava o predlogih sprememb bomo imeli 25. in 26. septembra. Rok je bil danes oziroma, ne, oziroma rok je 4. oktober za predloge sprememb, 4.5. november bo potekalo glasovanje in verjetno bomo zadevo na plenarnem zasedanju obravnavali decembra. Imel pa bi še eno pripombo, ki velja splošno za vsa poročila. Mislim, da eh, ne eh, koristimo ravno tolmačem, če besedila beremo. Mnogo enostavneje bi bilo za tolmače, če bi govorili iz glave, ne pa da berete besedila. Na ta način pa bi dosegli tudi to, da bi bila razprava mnogo bolj živahna. Kajti, če ne, lahko vaše prispevke v pisni obliki date kar v zapisnik. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Eh, točka številka šest, ki smo jo na začetku sestanka premistili. Tukaj gre za ugovor v skladu s členom 88.2. In sicer, kar se tiče uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi. Linda McKeven, um, Sato Hasi uh, in uh, Dagmar Odberant uh, so se javili k besedi. Najprej pa Linda McKeven. Samo razložiti sem želela odboru na kratko, zakaj me skrbi ta komitološki okrep. Kaj se dogaja? Na klavnicah se odmikamo od sistema, v katerem lahko in špektori obravnavajo trupe živali in jih eh, lahko eh, razrežejo zato, da preverijo, ali imajo APC. Zdaj res se komisija odmika od tega, saj eh, pravijo, da je EFSIN študija pokazala, da ko inšpektori prijemajo živali in eh, prerežejo abscese, lahko prenesejo okužbo na verigo, prehransko verigo komisija pa ne pove, kaj je študija EFSE tudi povedala in sicer, da je najboljši način preprečevanja okužb, da odstranimo glavo živali, preden nadalj, svoj pot nadaljuje v prehranski verigi in da jo treba hraniti v ločeni vrečki. Prav tako komisija ne pravi, da tudi drugi delavci v klavnici prijemajo, se dotikajo živali in bi lahko širili okužbo. Tako da je zelo sporno predlagati eh, samo vizualno inšpekcijo brez upoštevanja vsega, kar je povedala študija EFSE. Zelo sem skeptična tega, zakaj komisija prav v tem trenutku predlaga nekaj takega. Eh, Skrbi me komitološki ukrep, ki je bil sprejet 17. julija in daje samo do septembra parlamento možnost, da tem ogovarja. To je, eh, rok je dva dni potem, ko prihajamo s počitnic in to je sporno. Zakaj to počne, ko prihaja se cel nov pravni akt o pregledih mesa? zakaj ne moremo počakati in se takrat ukvarjati s tem, ne pa, da moramo zdaj hiteti z ukrepi skrbi, me tudi delo inšpektorjev. Dejstvo je, da eh, glave prašičev ostanejo v prihranski voligi. To se pravi, da ko grejo po liniji v klavnici in jih ne eh, pregledajo, če imajo abscese, potem gre tak prašič naprej za glavo zato me zanima, kako namerava komisija preprečiti, da bodo vse in druge anomalije prišle v prehransko verigo na ta način. To meso bo namreč zmleto in to se bo znašlo v naših klobasah. EFSA je namreč rekla, da bi morali glavo odrezati in jo hraniti ločeno. Tako da prosim, da komisija to razloži. Pa tudi eh, naj mi razloži glede rokov. Zakaj se niso mogli ukvarjati s tem vprašanjem v okviru običajne revizije direktive? Leta 2006 smo v Evropskem parlamentu sprejeli pomembno odločitev glede spremembe izvedbe inšpekcijskih pregledov. To je bilo povezano tudi s škandalom z konskim mesom in prašiči se ne eh, pregledujejo več tako kot pred letom 2006 na osnovi eh, slučajnih pregledov. V moji državi se šest mesecev naprej napovejo takšni obiski in eh, tega se moramo zavedati. Seveda bodo vlade dejale, da je to v redu, sploh pristojni organi, tukaj gre tudi za organizacije, na področju živilske industrije. Ampak večina si jih želela radikalno reformo v letu 2006 in napredovanje eh, še potem z neodvisnimi pregledi mesa. To je še en korak istih ljudi tudi v komisiji, da preprečijo neodvisne preglede inšpekcijske preglede mesa. Mislim, da nam je škandal z konjskim mesom pokazal, da samo regulacija ne deluje, zato moramo imeti tu stroga pravila. Zato predlagam, da si to zadevo pogledamo ob splošni reviziji celotne direktive v miru in počasi. Razen, če bi komisija lahko razloži oziroma mi lahko zagotovi, da abscesi in druge anomalije ne bodo končali v prehranski verigi tukaj imamo podporo Združenja veterinarjev Evrope, potrošnikov in tudi organizacije za dobrobit živali, ki tudi pravi, da neodvisni inšpekcijski pregledi živali v klavnicah predstavljajo indikator splošnega zdravja in tega, kaj se je dogajalo prej v pridelavi živali. Tako da me zelo zanima, kaj bo komisija na vse to odgovorila. No, malce moramo paziti na čas. Naslednja bo G. Levens. Hvala lepa, gospod predsednik. Na osnovi vseh eh, odzivov in stikov, ki sem jih je imela po tem predlogu, gre za pomembni pomislek. Eh, Linda McKeven je pokazala jasne dokaze za to, da gre za resno vprašanje. Tudi mene skrbi, da se niso implementirali vsa priporočila EU, ampak samo eno, vendar pa moramo misliti na dvoje. Govorimo o različno velikih eh, klavnicah. Eh, sem z regije, kjer imamo tri velike klavnici, pa nekaj manjših. V velikih klavnicah eh, gre za stotine živali, ki se pregledujejo. Torej, v manjših lahko vizualni pregledi delujejo, na veliko pa to ne bo delovalo. Inšpekcijski pregledi so pomemben element zagotavljanja kakovosti hrane in varnosti hrane in varstva potrošnikov samo vizualni pregledi ne morejo preprečiti eh, na vzkrižne kontaminacije, kot to trdi komisija. Mnenje EU se pravi, da bi to pripeljalo do eh, zmanjšanja detekcije, odkrivanja. Poročilo tudi pravi, da so tradicionalne metode bolj učinkovite, čeprav to statistično ni signifikantno kakorkoli to ni jasno določeno. Seveda imamo pomisleke glede abscesov in drugih anomalij. Eh, noben si ne želi, da bi kaj takega končalo v prehranski verigi, tako da lahko podpišem ta ogovor. Zato, da bi upravili ustrezno in popolno razpravo o tem, kar je pomembno za varstvo potrošnikov in eh, proizvajalcev kar bi moralo biti zapisano v ostrezni zakonodaji. Potrebujemo torej odprto, odkrito razpravo, tako da bomo dobili vsa zagotovila, ki jih potrebujemo. Zato tudi prosim kolege, da podprejo eh, ta ugovor. Hvala lepa in prosim, da ste kratki. Dagmar Odberend je znana potem, bom poskušala, saj eh, Stalinda in Žil že marsikaj povedali. Čisto odkrito povedala, ne vem, kaj se dogaja. In tukaj moti postopek. Mislim, da ne bi na neku poskušata tukaj goljofati parlament. In če spremite nekaj takega, ko se začnejo počitnice, poletne počitnice in se rok izteče takoj potem. In veste, kakšen je rok za ugovor Ne, in bil je začetku septembra in to ni bilo pošteno. Tako da to ne zbuja zaupanja. Običajno vam zaupam pri tem, kar počnete. Pri Bezi in ostalem sem s Kunom zelo dobro sodelovala in eh, mu so vstotno zaupam pri tem. In zato me to še toliko bolj preseneča, da predlagate nekaj, kar bo zmanjšalo. Uh, varnost hrane v prehranski verigi. Tukaj govorite, da naj bi preprečili uh, eh, širjene kontaminacije. S tem pravite, da so živali kontaminirane in se jih ne smemo dotikati. Kaj se pa zgodi s temi živalmi? Se znajde v prehranski verigi, kdo jih bo potem izločil, če veterinarji v eh, klavnici ne smejo prijemati teh živali in pregledovati. Tukaj gre za denar. Vedno govorimo o denar veterinarju, koliko časa ima veterinar v neki klavnici, da si eh, ogleda mm, truplo, ima eno minuto, nekaj sekund ali kaj takega. Od, potem se plačuje. In zato si države prizadevajo za spremembe. In seveda se zavedamo, da ste pod velikim pritiskom držav članic. Ampak upam, da boste vzdržali ta pritisk. Gre za vsebinska vprašanja. Vprašanje je tudi, eh, za, Zakaj ste pri eh, restauracijah uporabili en ukrep, tukaj pa nek drug ukrep, ki ga predlaga EFSA? EFSA je dejala, da je treba odstraniti glavo in jo straniti ločeno. Vemo, da je glava in pa hrbtenica najbolj tvegana eh, pri živalih za prenašanje okuž. Imate tudi zakonodajne akte o higieni živil kolega Šnilhart in ostali so pripravili zakonodajo glede eh, pregledov mesa in eh, vsi ti bi, bi skočili do plafona, eh, ko bi si to ogledali, ko boste prišli z, z takšnimi predlogi v komitologiji. Kakšen način je to? Zakaj ne morete počakati, da bomo prišli do revizije ustrezne zakonodaje? In tukaj vas ne bomo spustili skozi z komitologijo. Hvala lepa za eno minuto. Hm, če bi vsak tako dolgo govoril, bi eh, zaključili s to razpravo do glasovanja ob treh. Satu Hasi in naslednja. Uh, um, Hvala lepa. Dagmar Rudberen je že argumentirala z mojimi argumenti, to se pravi, zakaj prihajate s komitologijo, če je osnovni akt v razpravi bojim se, da če bo ta predlog eh, sprejet, bo to pripeljalo do novih eh, škandalov. In mislim, da tega ne potrebujemo. Slišali smo argument, eh, ne dotikanje živali, zato da ne bi širili neke kontaminacije okužbe. Dobro, eh, letos je trezni organ v Združenem kraljestvu objavil študijo, v kateri piše, da nedotikanje živali ne prepreči naskrižne eh, kontaminacije, povzroča pa 53% večji delež neodkritih okužb na eh, trupih. To se pravi, da og, ogromno okuž postane neodkritih. In prepričana sem, da v Združenem kraljestvu nimajo najslabšega sistema inšpekcije. Seveda si klavnice želijo hitrejše postopke, razmišljajo o stroških, ampak mi moramo razmišljati o varstvu potrošnikov in zaupanje v prehranjsko verigo. Hvala lepa. Za 4 sekunde bat stas. 30 sekund. Ja, pravzaprav je bilo vse že povedano. Odločilno vprašanje za komisijo je, zakaj uporabljate komitološki postopek pred eh, revizijo direktive o uradnem nadzoru. Ta predlog je še bil predstavljen. Zakaj ubirate to pot skozi zadnja vrata, kljub reviziji direktive? se bom držal odmerjenega časa in prosim za podporo temu govoru. Zdaj pa ostali govorniki, ki niso soavtorji, Frederik Gris. Karl Schluter, Chris Davis, Sophie Okuni. Habe ich jemanden vergessen? Sem koga pozabil? Ne. Prosim eno minuto. Frederik Gris, eh, potem pa Judy Gerling. Ne govorim v svojem imenu, ampak v imenu Korin Lepaš, ki je poročevalka v senci za liberalce in eh, kasneje popovdno ne bo več prisotna. Zaradi tega sem eh, tukaj, zato da preberem njene pripombe k temu eh, predlogu. Postmortem ogled eh, prašičev bi se moral omejiti na vizualni pregled in ne na poglobljen eh, pregled, s tem naj bi preprečili kontaminacijo z urezi. Korin pravi, da je to uh, sicer smiselno, da preprečimo navskrižno uh, kontaminacije, vendar pa to prinaša dodatno težavo, da se druge kontaminacije sploh ne odkrijejo samo z vizualnim pregledom in tega ne moramo sprejeti, da bi, lahko, da bi omejili eh, nadzor eh, uradnih veterinarjev, sploh eh, ob škandalih z, z konjskim mesom, takrat je prišlo do mm, velikega omajanja zaupanja korin je za ugovor v kotomeloškem postopku, si pa želi tudi odziv komisije na številna vprašanja, ki jih je že postavila. Hvala lepa, Judy Gerling, potem pa Šnelhat. Hvala lepa. Ne podpiram tega ugovora. Mislim, da ta povezava, ki jo je, ki jo je predstavilo veliko eh, kolegov eh, med škandali in tem, da je to neupravičeno škandal z zakonskim mesom, o katerem smo razpravljali tudi uh, tukaj in to na dolgo široko, je eh, priznan kot goljofija, to se pravi namerno goljofanje. Če torej eh, resno menite, da bo ta ukrep pripeljal do več goljofanja, namenskega goljofanja, da bodo ljudje namenoma v prehransko verigo spravljali kontaminirano meso, je to zelo resna obtožba. In to je popolnoma zavajajoče. Tako da mislim, da bi se morali držati dejstev. Sem tudi proti hiperbolnim statistikam. Slišali smo o tretjini neodkritih okužb. 1,3 odstotkov, eh, tu ima abscese, ki jih je, eh, odkrijejo že za vizualnim pregledom, sploh tam, kjer je vizualni pregled eh, dovoljen pri prešičih, ki se prirejajo v zaprtih prostorih. To se pravi ena tretjina od 1,3 odstotka, mislim, da to ni nek dramatičen podatek. Čeprav nimam problema z razpravljanjem o tem, se mi pa zdi, da je način, kako je to predstavljeno, neproporcionalen. Ljudje, ki so se obrnili name, so bili predstavniki sindikatov. Seveda je v redu, če govorimo o tem, da eh, proizvajalci lobirajo prek komisije, ampak eh, ko gre za lobiranje sindikatov, gre za varstvo delovnih mest. Dank, äh, Hvala lepa, gospod Šnelhart, potem Karl Schlüter. Hvala lepa, dve minuti. Mogoče ali pa tudi ne. Vprašanje, o katerem razpravljamo tukaj, o tem razpravljamo že dolgo. Vemo, da sedanjo prakso pregledov mesa ne moremo prepoznati vseh eh, možnosti prenašanja okužen. Imamo tudi popolnoma eh, druge povzročitele kot eh, takrat, ko smo sprejeli zakonodajo. To je torej naše izhodišče. Komisija zdaj nekaj predlaga, kar pomeni skrajšanje pregleda. Ne pa predlaga pa, kaj bi moralo zraven priti, nekaj dodatnega predlog je sporen že zato, ker je delegiran akt, po drugi strani pa že pri formulaciji. Tukaj se določa, da se izvajo samo vizualni pregledi. Utemeljitev, da z urezom prihaja do malovskrižne kontaminacije, to se mi zdi nekoliko nesmiselno. Vsak je bil že kdaj v klavnici, ve, odkot prihajajo klice in kam grejo. Mm, to je čisto druga stvar. Ampak kar je odločilnega pomena je to, da je doslej bilo mogoče zarezati v meso, če je eh, pristojni organ, pristojni inšpektor eh, imel razlog, da to stori. Zdaj ta organ sploh eh, ne more odločati o tem, ali je potrebno urez ali ne, zaradi tega, ker sploh ne pride zraven. To se pravi, da nimamo več pristojnega organa v tem predlogu in to je zame zelo sporno. To je namreč nekaj, kar krni pravice pristojnih organov. Zato moramo na ta predlog gledati zelo kritično. Hvala lepa, Karl Schlüter, potem pa Kris Davis. Lahko sem kratek, ker je Dagmar Odbeden povedala že praktično vse, kar sem želel povedati tudi sam. Bi pa dodal še nekaj Judy Gerling. Tudi če je razlika med tem, kar želimo in to, kar je eh, predlagal, da bi samo štiri promile primerov okužbe ne odkrili. Ampak 100 milijonov ljudi je vsak dan na meso. To bi pomenilo, da 100, 400 tisoč ljudi bilo soočen z mesom iz eh, prašičev za tumori ali absesi. absesi. In tega ljudje ne bodo sprejeli. Temu se hočemo izogniti. 400 tisoč eh, zastrašujočih ljudi na dan. Če eh, tukaj vzamemo absolutne številke, potem bomo še vedno imeli dovolj evropejcev, ki se bodo bali takšne hrane. To je bilo vzgledno, kar zadeva čas. Eh, Chris Davis je naslednji. Sam že 25 let nisem jedel mesa in eh, že prej sem, kot vi, sem gotovil, da je meso polno tumorjev in abscesov. Seveda gre tukaj za varstvo potrošnikov. Povedali smo, da bo se bojo s tem zmanjšala zdravstvena tveganja, da se ne bodo povečala. Če komisija želi, da zavrnem ta ugovor, potem me bodo morala zelo dobro prepričati. Imam specifično vprašanje. Povedali so mi, da veterinari podpirajo to spremembo. Jaz sem pa bral literaturo, v kateri veterinari ne podpirajo tega. Lahko komisija pojasni, kakšna je torej situacija? Hvala lepa. Sofijo Kuni. Eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Marsikaj smo že slišali. Meno in les bi vas upozorili na to, da. moramo dati prednost eh, varni hrani in varstvo potrošnikov ter varovanju zdravja. Tukaj gre samo za prilagoditev pravile za povečanje varnosti hrane. Komisija se sklicuje na poročilo EFSE, pri čemer upošteva določene argumente. Moje vprašanje je torej. Čisto konkretno eh, v zvezi s klavnicami. Če odpravimo preglede, ki se zdaj opravljajo? Ne bo to povečalo hitrost eh, pregledov in eh, bomo s tem zmanjšali pozornost veterinarjev? Slišali smo tudi, da bi lahko eh, še pregledali trupla, če vizualni pregled ne bi prinesel rezultata. Ampak kdaj bi se to zgodilo? Zanima me tudi bolj natančno, kako bi se upravljali dodatne kontrole in kako bi to pripeljalo do boljšega nadzora na splošno. Hvala lepa. Zdaj pa bi predal besedo komisiji, da odgovori na postavljeno vprašanje. Izvolite. Jaz, da nekje mi se čem. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. In preden pridem na odgovarjanje na vprašanje, naj vam razložim, zakaj je prišlo do tega postopka. Eh, se upravičujem, da se to zgodilo pred eh, poletnimi počitnicami. Komisija je tudi administracija. Glasovali smo maja, prevod je nekaj časa trajal. Takoj, ko je bil prevod na voljo v vseh eh, jezikih, se to vnese v sistem avtomatsko in eh, žal je to prišlo eh, tik pred poletnimi počitnicami, za kar se opravičujem, se jim morda parlament ni imel dovolj časa, da bi predlog ustrezno proučil maja pa so to potrdile države članice. Torej, še enkrat se upravičujem za to, da ste eh, dobili to tako pozno. Na noben način tega nismo želeli. Če se vrnemo na pregled mesa. Trenutni sistem inšpekcije iz eh, prejšnjega eh, stoletja. Osnovna zakonodaja je iz poznih 60-ih letih, ker so tuberkuloza, brucelioza, trihinoza. So, bi, so bile te eh, bolezni nevarne za ljudi. Zdaj, živali danes, eh, ki imajo tuberkulozo, trihinozo in tako naprej, ne pridejo več v prehransko v prekansko verigo kampilobakter in salmonela sta zdaj nevarnosti, s katerimi se spopadamo. Tega pa ne moremo obaziti z pregledom. Tudi če prereže, zato bi morali prerezati limfne eh, vozle. Veterinari morajo tudi temu primerno prilagoditi svojo dejavnost. Naj na kratko razložim kaj eh, smo želeli s tem predlogom. Vnašamo spremembe v informacijah iz prehranske verige, od kmetije do klavnice z določenim statusa trihinele. Informacija iz prehranske verige je nekaj, eh, kar si pogleda tudi veterinar v klavnici. Tukaj pojasnimo vlogo pomožnega pregleda, pregleda pred eh, smrtjo, ampak vse skupaj izvaja uradni veterinar. To se pravi, da ne zmanjšujemo pristojnosti in nalog uradnih veterinarjev. Kot je vam svedo povedal, uvajamo vizualni pregled limfnih mozlov eh, po smrtem. Seveda veterinar, če opazi nekaj nenavadnega, mora opraviti zares in palpacijo. To se pravi, da ne predpisujemo veterinarjem, da morajo vse limfne vozle zarezati in pregledati, ampak mu dajemo možnost eh, z antemortem pregledom, da se odloči, ali bo nadaljeval s palpacijo in eh, zarezom, če opazi kaj nenavadnega v vizualnem pregledu. S tem spostavljamo bolj specifična pravila za uradne inšpekcijske preglede eh, za trihinelo in salmonelo česar ne počnemo je, da bi zmanjšali naloge uradnih veterinarjev. Vloga in stalna prisotnost uradnega veterinarja ostaja nespremenjena. Še vedno mora veterinar pregledati vsa trupla. In tukaj ne zmanjšujemo pogostost kontrol za salmonelo. Poskušamo samo razjasniti eh, pravila, kar ne bi smelo vplivati, negativno vplivati na vprašanje varnosti hrane ali dobrobiti živali. Pregled veterinarja v eh, klavnici zajema tri elemente. Informacije iz uh, Eh, prehranske verige antemortem in postmortem eh, pregled. Kar si želimo je, da si vzame veterinar več časa in kombinira te tri možnosti in vidi, kje mora intenzivirati svoj pregled, vključno z eh, zarezami v meso oziroma trub. Tukaj smo slišali vprašanje psesov. kar pravzaprav ne razumem. Če gre za absces, limfni vozli niso enaki in seveda bo veterinar zarezal v meso, da bo zagotovil, da abscesi ne bodo prišli v prehransko verigo. Tukaj govorimo o pravilih, ki so, pravili, ki so uporabljajo v klavnici. Meso gre potem v razsekovalnico in potem k mesarju in potem šele končnemu potrošniku. Torej še neke stopen, ki so tudi podvržene veterinarskemu nadzoru, kjer se ponovno izvajajo pregledi. Tako, da bi eh, tam odkrili potencijalno tveganje. To smo storili na osnovi mm, študije EFSE. E. Študije, ki je pred eh, dal časa. 2004 smo imeli higijenski paket, tam smo imeli določeno prožnost, ki smo jo vedli, ampak eh, pravzaprav je to isti sistem, ki se uporablja od poznih 60-ih eh, let prejšnjega stoletja. Do sej je bilo precej seminarjev, posvetov, konferenc in tako naprej. Nekateri od vas ste se tudi odrežili teh eh, sestankov. Utili smo, da je potrebna določena prožnost tako da se osredotočimo na tveganja, ki so trenutno prisotna v prehranski verigi. Na to smo se želeli osredotočiti ne več bruceloza in eh, tuberkuloza, ampak kampilobakter in salmonela. Omenjate študije ESE, imamo tudi druge študije iz Združenega kraljestva ali iz Danske, mislim, da ste eno omenili, ki potrjujejo pomanjkanje oziroma da ne prihaja eh, do zmanjšanja učinkovitosti eh, ob uporabi vizualnega pregleda v primerjavi z tradicionalnimi pregledi. Kar zadeva vlogo veterinarja, ta vloga se ne zmanjšuje, ampak se spremeni zato, da, ker se z nji okrepi tudi zahteva potem, da preveri vse tri elemente eh, pregleda v Eh, klavnici, to se pravi informacije iz prehranske verige, antemortem in postmortem eh, pregleda. Kar pomeni manj tvegane kot takrat, ko je moral čisto vsak limfni vozel prirezati. Tukaj imamo torej spremembe, ki so čisto tehnične narave, ki ne spreminjajo, spreminjajo ključnih elementov pregledal mesa, o čemer bomo govorili verjetno čez dve leti v okviru novega predloga. Namen je izboljšati učinkovitost veterinarskih pregledov in osredotočenost na obstoječa tveganja in ne spodkopava pristojnosti uradnih veterinarjev nimamo nobenega namena, kot sem tudi slišal, da bi deregulirali področje pregledov mesa. Vloga uradnih eh, veterinarjev bo ostala enaka pri zagotavljanju varnosti mesa ko bo treba kak ključni element spremeniti, pa seveda mora pri tem sodelovati tudi so zakonodajalec, to se pravi tudi parlament in svet. Hvala lepa. In še na kratko dajem besedo Lindy McGavin. Želela sem vprašati komisijo. Nekaj dejali ste, da, da so veterinarski inšpektori eh, tudi v. Um, obratov za razkosanje. Včasih so bili tam, ampak v Združenem kraljestvu niso več. Pred reformo iz leta 2006 so bili, zdaj jih pa ni. Zato povezujemo zadevo z konskim mesom. Kajti ravno v mm, obratih za razsek, eh, za razkosavanje je prišlo do mešanja mesa. Zato sem eh, tudi povedala, da Združenje veterinarjev Evrope, varst, organizacija za varstvo potrošnikov Evrope in eh, tudi organizacije za dobrobit živali tukaj vidijo pomisleke. Od leta 2006 se je bistveno zmanjšala kontrola in komisija ve, zakaj je uveljavila to reformo v letu 2006. Tudi nismo slišali, zakaj ste upoštevali samo eno priporočilo EFSE, e, ne pa ostalih. Če hočete izboljšati higijenske razmere potem, in potem izvedete samo en argument, zakaj ste to tako storili? Bitte noch einmal die Kommission. Sam, še enkrat komisija. Die Kommission. Yes, um, I... Da. Uh, v povezavi s prisotnostjo veterinarjev v obratih za rezanje. To je v veljavi že več kot pet let od zadnje revizije um, svežna o higieni mesa v obratih za rezanje prisotnost veterinarjev ni 100 odstotno zahtevana oziroma eh, njihova prisotnost tam eh, ni treba, da je 100 odstotna. Če imate zelo majhno klavnico ali majhen obrat za rezanje, torej potrebnost veterinarjev tam eh, vse čas ni potrebna in to je bilo takrat sprejeto eh, strani vseh. Eh, majhnim obratom smo s tem omogočili, da lahko še naprej na nizki ravni proizvajajo produkte, ni pa potrebna stotstotna prisotnost veterinarjev. Glede abscesov, Eh, je seveda nesprejemljivo, da bi eh, meso za pse si prišlo v prehransko verigo. In še enkrat povdarjam, da se s tem predlogom nevarnost eh, za potrošnike ne bo povečala. Hatte eine ganz kurze Nachfrage. Und No, zdaj pa res samo še kratko vprašanje, potem moramo eh, zaključiti. Čisto majhno vprašanje. V drugem členu trenutne ureditve piše, da ni treba nujno zarezati v limfne vozle, če veterinar v eh, klavnici na osnovi prejšnjih informacij gotovi, da to ni potrebno. Zdaj ste obrnili zadevo, torej nasplošno ne urezati, eh, če. Pa kdo je pristojen? To ni napisano in to je velika napaka. Torej, če, bo če bi delegiran akt lahko spremenili, bi ga spremenili, ampak tega ne moremo in zato lahko zadevo samo zavrnemo. <laughs> Gut, wir sind, wir sind äh, damit am. No, s tem smo prišli do konca razprave, razen če želi še kdo kaj dodati ali komisija želi na to odgovoriti. O tem bomo namreč glasovali danes popovdne. In prosim vse, da prinesete s seboj glasovalne kartice. Želim vam tudi eh, dober tek ob vegetarijanskem kosilu ali tudi mestnem kosilu. In prosim, da ste točno o 15.05 nazaj za glasovanje. Dober tek.